So, good morning, ladies and gentlemen. As uh, the chair, uh, Mr. Lopez Aguilar, is in. Lepo pozdravljeni. Predsednik gospod Lopez Aguilar je trenutno na drugem sestanku, drugi podpredsedniki niso na voljo, tako da so me ob desetih, tako da so me pred sestankom zaprosili, da vodim ta današnjo sejo taking stock of development regarding. Uh, Šlo je za pregled izvedbenih in delegiranih aktov. To je zelo pomembno vprašanje za naš odbor, kajti svet in tudi nažalost komisija ni za delegirane akte, pravzaprav so pogosto zelo proti delegiranim aktom. Delegirani akti so edini postopek, kjer ima parlament nekaj besede pri odločanju v primerjavi z izvedbenimi akti. Danes nam bo to predstavila naša pripravljalka poročila Monika Flašika. Predstavila nam bo osnutek svojega mnenja. Potem pa bom dala besedo še drugim članom, ki se želijo oglasiti. Gospa Flašikova Benova, prosim, beseda je vaša. <clears throat> Hvala. kot je povedala predsedujoča, je to poročilo politično gledano zelo pomembno, kajti gre za dodelitev 50 milijonov evrov za nacionalne sisteme PNR ali pa za sprejemanje odločitev glede tega, da bodo morali državljani tretjih držav imeti vizume, ko bodo potovali v šengensko območje. To so odločitve, ki se izvajajo z delegiranimi oziroma izvedbeni akti, tudi tri leta po Lizbonski pogodbi. Te odločitve so pogosto politično zelo pomembne, ampak mi pogosto nimamo veliko besede pri tem. Odbor Juri se je zato odločil, da pripravi poročilo na lastno pobudo. S tem bi radi ocenili ta status quo, ugotovili bi, na katerih področjih potrebujemo spremembe. Člen 290 in 291 pogodbe delovanja Evropske unije določata, kako delujejo delegirani akti in zvedbeni akti nadomeščajo komitološki postopek. Logika tega pristopa je pravni akt ki ga spremeta so zakonodajalca. To pomeni, da morata svet in parlament skupaj odločati o bistvenih vprašanjih. Vsi elementi morajo biti del teh pravnih aktov. No, nekateri manj bistveni, ne bistveni elementi pravnega akta, nekateri elementi, pri katerih um, se upoštevajo različne politične izbire, to pa se lahko delegira Evropski komisiji kot delegirani akti. To pomeni, da lahko komisija priporoči potem delegirane akte, ki se nanašajo na nebistvene elemente pravnega akta. Tudi oba sozakladajalca lahko poznaje pregledata delegirane akte. Tako svet kot tudi parlament imata pravico veta, da se še odzoveta na predlog komisije. kjer so nuni enotni pogoji, so ti zapisani v izvedbenih aktih, ki jih predloži komisija, pregledajo pa države članice. Takšne izvedbene akte se lahko uporabi samo v primerih, ko je to nujno zato, da se pripravijo enotna določila za izvajanje. Po mnenju odbora Libe razlikujemo med tremi specifičnimi točkami, na katere smo tudi upozorili v mnenju. Kot prvo, bivši tretji stebr To vključuje nekatere akte, ki niso bili revidirani vse od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe. Takšni obstoječi akti ne veljajo za trenutno hierarhijo standardov iz Lizbonske pogodbe. Prejšnja poblastila še vedno urejo komitološki postopki. In tukaj parlament nima po Lizbonski pogodbi nobenih poblastil še posebno, ko gre za delegirane akte, nimamo nobenih poblastil. Pomembno je, da se bolj osredotočimo na vprašanje iz tretjega stebra. Komisijo moramo pozvati k temu, da pripravi predloge za to, da se uskladi stare akte z Lizbonsko pogodbo. To ne bo enostavna naloga. Treba je pregledati prav vsak prejšnji akt, ugotoviti, kakšne so značilnosti in kakšne odločitve treba sprejeti. Še eno pomembno vprašanje za ta odbor je naslednje. Prepohosto se zgodi, da svet in komisija nasprotujeta našim spremembam v okviru delegiranih aktov, čeprav je jasno, da so bili pogoji iz delegiranih aktov izpolnjeni. Včasih je področje porabe zelo široko, ampak eh, potem pa se prepogosto zgodi, da komisija in pa svet nasprotujeta delegiranim aktom, zato ker pač ne želijo, da parlament tudi nadzoruje delegirana poblastila, prenešena poblastila. Oni so zato, da se vse lahko reši z izvedbenimi poblastili in pri teh parlament igra samo vlogo opazovalca, zelo neformalno vlogo. tukaj, ko pa imamo postopek soodločanja, pa je seveda naša vloga večja. Potem pa še tretjo področje, večletni finančni okvir in določbe, ki se nanašajo na to. Tukaj so pomembni relevantni programi in konferenca predsednikov parlamenta je podala svoje mnenje, dejali so, da moramo podpirati delegirana poblastila. No, svet in komisija pa imata drugačno mnenje. Ti dve instituciji sta proti delegiranim aktom pri finančnih programih, ki se nanašajo na ta okvir. Menim, da mi kot poslanci smo odgovorni za to, da se zauzemamo za čim boljše finančno črtovanje sredstev EU pred našimi Voljivci, treba je poskrbeti za to, da se sredstva dodeli ustreznim političnim prednostnim nalogam. V okviru trialoga se moramo odgovoriti o, tem, o teh prioritetah. To velja tudi za delegirane akte v finančnih programih. To še posebno velja za večletni finančni okvir in pa za vsakoletne finančne okvire. Vse to bom vključila v svoje mnenje. Pred nekaj dnevi je bil izdan dokument poročevalca iz odbora Juri. Sedaj bomo to še spremljali. Predlog poročila iz odbora Juri bo tudi še obravnavan in videli bomo, ali je treba v naš predlog mnenja še kaj dodati. Morda bom potem tudi kaj spremenila in sprejela predloge sprememb. Sedaj pa me zanima, kaj mislijo drugi poročevalci v senci oziroma tudi drugi člani odbora glede tega besedila. V naslednjih parih tednih in mesecih bomo še pročevali to besedilo. Ta razprava je zelo pomembna za naš odbor in moramo še delati na tem. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Hvala. Sedaj pa prosim, kolegice in kolege, za komentarje. Bi kdo kaj dodal? Izrazil svoje mnenje? Gospod Malo je. Penaš v zelo mojo. Najlepša hvala. Sam bi želel postaviti kratko in preprosto vprašanje, ki zadeva mehanizme, ki so bili do sedaj že vzpostavljeni. In sicer me zanima. Mm-hmm. No, naj začnem ponovno. Namreč, ne vem, če ste, eh, gospod poslanka, že kaj povedali v zvezi s to uredbo, ki sem jo omenil. Namreč prišel sem kasneje, ko ste že govorili. In sicer me zanima ta mehanizem eh, nad, nadzora, ki ga lahko izvaja svet. Eh, in parlament. In me zanima, če sta obe instituciji redno informirani o delu pristojnih odborov. Eh, zanima me tudi, kaj lahko dosežemo s tem poročilom. Želel bi namreč zagotoviti, to, da v prihodnje v našem odboru ne bo treba ugotavljati tega, ali uporabljeni akti izpolnjujejo kriterije zahtevane za delegirane akte ali ne. Parlament se namreč lahko odloči o tem, ali sprejme, zavrne ali spremeni določen akt. Ne vem pa, koliko je e, smiselno, da parlament ugotavlja, ali je uporabljen akt sploh uh, primeren ali ne. Zato me zanima, kakšen bo mehanizem nadzora za naše, uh, z naše strani v prihodnje. Hvala. Hvala lepa. Še kdo? Ne. Zato dajem besedo še enkrat poročevalki. Hvala lepa. Gospa predsedujoča. Prej sem želela še nekaj omeniti. Ta odbor bo pripravil mnenje v okviru tega, kar je bilo sedaj rečeno. Pogosto se zgodi, da je parlament v bistvu kar izpuščen iz postopka odločanja. Komisija pogosto kar spregleda kakšna poročila. Sedaj čakamo na mnenje poročevalca iz odbora Juri. Če ukrepi, ki jih želimo, ne bodo predstavljeni v njihovem mnenju, jih bomo vključili v naše mnenje. Hvala. Hvala lepa za ta odgovor. Druga izmenjava mnenj bo potekala pozneje. No, za enkrat še nismo določili roka za vložitev predlogov sprememb. To bomo storili nekoliko pozneje. Zdi se mi, da je najbolje, da naredimo kratek odmor. Kaj ti, gospa Nataša Pecmusar, še ni prišla? Do pol desetih bo odmor, potem pa začnemo. Uživajte v odmoru. Uh, Kolegice in kolegi, dobro jutro. Sedaj bomo poslušali predstavitev tretjega inšpekcijskega poročila o Europolovem izvajanju razupitega sporozuma TFTP, ki ga je skupni nadzorni organ izdal lanskega marca. Danes bo to predstavila nova predsednica skupnega nadzornega organa, gospa Pirc Musar, upam, da sem prav izgovorila. In seveda vam čestitam za izvolitev na mesto predsednice. Se že veselimo sodelovanja z vami. No, najbolje, da vam kar takoj predam besedo. Mislim, da so vsi že dobili to poročilo oziroma prve ugotovitve, sklepe in seveda bomo z veseljem poslušali vašo predstavitev. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Um, dovolite, da se vam zahvalim osebno za čestitko. Res je izvoljena, sem bila za predsednico skupnega nadzornega odbora za Europol pred dobrim mesecem in pol. Prej sem upravljala funkcijo podpredsednice, ampak vendarle prvič sem tukaj med vami. Ehm, hvala za povabilo in upam, da bom to poročilo seveda ehm, dobro predstavila. Predvsem pa si želim seveda vaših vprašanj, na katera bom upam, da eh, znala odgovoriti. Kot veste, je funkcija skupnega nadzornega odbora za Europol um, seveda predvsem ta, da nadziramo, kako in na kakšen način in če v skladu z, pr z evropskimi predpisi Europol obdeluje osebne podatke in hrani zbirke osebnih podatkov. Zato je ena od naših temeljni na temeljnih nalog seveda tudi ta, da preverimo, če se podatki iz Evropo v Združene države Amerike prenašajo v skladu s tako imenovanim TFTP eh, sporazumom. Mi smo upravili že tri inšpekcije in danes sem tukaj pred vami, da vam predstavim naše tretje poročilo. Kratka bom, ker pravzaprav nimam kaj velikega dodat glede na drugo poročilo. Za drugo poročilo pa veste, da ste dobili samo sporočilo za javnost, da še vedno poteka debata med Združenimi državami Amerike, Evropo in JSB-jem, ali lahko to naše drugo poročilo, ki je v celoti označeno stopno tajnosti, razkrijemo vam, predstavnikom, članom Libe odbora in seveda tudi širši javnosti. Naj na tem mestu takoj povem, da sem sama v svoji domovini, v Sloveniji, zadolžena tudi za dostop do javnih informacij. Kot informacijska pooblaščenka, torej kot vodja organa, ki se ukvarja z dostopom do javnih informacij in varstvom osebnih podatkov, sem seveda še kako dobro seznanjena tudi s predpisi, ki urejajo transparentnost posamezne države in tudi um, evropskimi predpisi na tem področju. Sama osebno, če lahko izrazim, če dovolite, da izrazim svoje mnenje, uh, na tem mestu seveda še zdaleč nisem zadovoljna, da je to naše poročilo še vedno zaprto pred javnostjo, ampak ena moja prvih nalog, ki sem si jo zadala, ko sem pred mesecem in pol prevzela predsedovanje skupnemu nadzornemu odboru, je tudi ta, da bom do konca speljala ta postopek in hočeš ali nočeš na koncu sprejela oziroma skupaj z mojimi kolegi v JSB-ju odločitev o tem, kaj lahko s tem dokumentom počnemo. Torej, ali je ta dokument lahko dostopen javnosti ali ne. Če bodo kakršnakoli vprašanja v zvezi s tem, bom seveda kasneje z največjim veseljem na nje tudi odgovorila. Ampak da se vrnem nazaj. V drugem poročilu smo takrat zapisali, da Združene države Amerike premalo obrazložijo svoje zahteve, ki jih pošiljajo na SWIFT za preusmeritev kot veste, vseh podatkov, torej osebnih podatkov, ki jih SWIFT obdeluje v svojem sistemu do uh, Združenih držav Amerike, da so te obrazložitve uh, prekratke, neobrazložene in to je bila pravzaprav naša glavna kritika, poleg seveda te kritike iz drugega poročila, da SWIFT na podlagi odločitve Europola še vedno pošilja prav vse podatke, ki se v tem velikem finančnem podjetju, transakcijskem podjetju zbirajo. V tretjem poročilu nismo ugotovili nič novega, kar se tega tiče. Lahko pa vendarle z veseljem povem, da so Združene države Amerike spoštovale naša priporočila iz, drugega, iz našega drugega uh, inšpekcijskega poročila, da so njihove zahteve danes bolj obrazložene, da Združene države Amerike dajo več informacij, ki jih Europol potem presodi za posredovanje teh podatkov. Tukaj je vendarle bil narejen napredek, moram biti iskrena. Ampak na koncu moj stavek za zaključek spet ne more biti drugačen, kot je bil v drugem poročilu. Torej tudi v tretjem poročilu smo na koncu prišli ob zid, ki se mu reče, nespoštovanje načela proporcionalnosti torej iz evrope iz swifta še vedno potujejo prav vsi podatki do us treasury departmenta torej v združene države amerike. moram biti iskrena tukaj pred vami mene moja pravniška duša boli da se to dogaja jaz se dnevno v svojem poslu srečujem z načelom sorazmernosti tudi tftp sporazum ima načelo sorazmernosti implementirano v svoja določila, namreč pravi, da naj Združene Amerike države zahtevajo le tiste podatke, ki so nujno potrebni za to, da bodo Združene države Amerike oziroma, oziroma njihovi pristojni organi opravili svoj posel tako, kot je treba. Nujno v demokratični državi vsi zelo dobro veste, ker se ukvarjate s človekovimi pravicami, kaj v tem kontekstu pomeni takšno določilo, recimo tudi v Evropski konvenciji o človekovih pravicah, to pomeni tisto, kar je res nujno, nikakor pa ne vse. Nihče me ne bo prepričal, da je nujno pošiljati prav vse podatke vsak mesec od enega datuma do drugega datuma. Niti sekunda, spoštovane poslanke in poslanci, ni izpuščena iz teh zahtev torej od ure in datuma do naslednje ure in datuma je pokrit celoten časovni pas vsakega dneva v letu. Ti podatki se v Združenih državah Amerike hranijo pet let. Z nestrpnostjo pričakujem prvo poročilo, ki ga določa TFTP sporazum, ki mora biti predano javnosti, Evropski komisiji, vam, spoštovane poslanke in poslanci, tu v Evropskem parlamentu, avgusta letos. Namreč TFTP sporazum določa triletni rok, v katerem morata Europol in Združene države poročati, kaj se s temi podatki dogaja, kaj se je na podlagi teh podatkov odkrilo. Morda samo še ena informacija, ne vem, če jo veste, morda jo veste, tftp sporazum je bil podpisan tudi zaradi tega da bo določil neke vrste vzajemnost če torej mi pošiljamo podatke združenim državam amerike se nekako pričakuje da jih bodo tudi združene države amerike pošiljale nam ampak kaj se dogaja na tem področju veste kolikokrat je evropa zahtevala podatke od združenih držav amerike enkrat samkrat Zdaj mi pa povejte, ali mi ne znamo preganjati terorizma, ali vendarle mi v Evropi vemo, kaj pomeni načelo sorazmernosti in zahtevamo podatke zgolj takrat, ko jih res nujno potrebujemo, ali pa Amerika zahteva preveč, ker to zahteva vsak, enkrat na mesec za vse podatke v vsem letu. Odgovor morda prepuščam vam, jaz sama si na to znam odgovoriti s tem bom zaključila to kratko poročilo sem pa seveda več kot pripravljena odgovarjati na vaša vprašanja predvsem pa morda še čisto na kratko preden zaključim tudi v našem tretjem poročilu smo napisali da na koncu trčimo pravzaprav v politične odločitve da tukaj pravo ne more več odigrati svoje vloge da mi kot strokovnjaki in ne politiki pademo in trčimo ob ta trda vrata, ki se jim reče politika. Na vas je, da boste v parlamentu presodili, morda ob tem prvem poročilu, ki bo, upam, prišlo na plan avgusta, ali je TFTP sporazum še tak, da si zasluži biti tak, kot je, ali je vendarle potrebno, da se ga v določenih delih spremeni, ali je potrebno bolj natančno doreči četrti člen, ki nekako danes dopušča tako imenovani bulk data, torej vse podatke, da se jih pošilja v Združene države Amerike. To je tisto, kar mogoče je apel vam, tudi apel komisiji, da kot predsednica JSB, torej skupnega nadzornega odbora za Europol, opozorim, da bomo na koncu morali sprejeti politično odločitev, ali je to sprejemljivo ali ni. Pravno gledano, če mene vprašate kot pravnico, zagotovo ni. Tako, zaenkrat hvala lepa, ker ste me poslušali. Um, Najlepša hvala. Sama sem prebrala poročilo z velikim zanimanjem in sledila sem eh, temam že od prvega dne in eh, glede na to bom spregovorila potem, ko bodo spregovorili drugi kolegi. Najprej pa prva pripomba, predne začnemo. Če pogledam tole dvorano in tu naslavljam predvsem tiste, ki jih danes ni tu, ne tistih, ki ste. Mislim, da smo veliko govorili, zelo odmevno o SWIFT-u. Prvi se je govorilo o novi uporabi lizbonskih poblostil, sedaj pa imamo novo priložnost, pravzaprav odgovornost, da pregledamo izvajanje sporazuma. Tako da me zanima, kje so vsi? Mislim, da kot parlament očitno ne jemljemo naravno najbolj resno naše vloge demokratičnega nadzora. Nekoliko bolj kritični bi morali biti do same sebe v tej točki. Ne se sedaj dotaknem sedbine sporazuma in dogovora. Dva kolega sta se priglasila k besedi. Najprej gospa Sipola, na to pa gospa Weber. Prosim. Ja, vielen dank, äh, frau Vorsitzende, und vielen dank auch für die. Gospa Sipola, najlepša hvala za besedo. Se opravičujem. Iščemo še pravi kanal za slovensko kabino. Kanal 20 naj bi bil. Dobro, sedaj lahko nadaljujemo. Hvala predsedojoča, najlepša hvala tudi za kratko poročilo in predstavitev le tega. Tudi sama sem nekoliko kritično naklonjena, kritično nastranjena glede sklepom te, tega sporazuma. In eh, skli, nekoliko dvomim tudi v zavezo našega odbora pregledu tega poročila. Gre za centralne točke, ki so bile izpostavljene kot ključno vprašanje, ki smo jih izpostavili v okviru parlamenta in skazalo se je, da se tem točkam ne sledi po zadovoljivih kriterijih. Poleg tega poročilo ugotavlja tudi še nekatere dodatne točke, ki jih kritiziramo in pri katerih delo ne poteka tekoče. Mislim, da smo se že v začetku dogovorili oziroma iskali rešitev, uh, s katero bi spodbudili vse relevantne akterje, da se omeji masovni pretok podatkov. Že od samega začetka je bilo to dokaj težavno zaradi tega, ker sami nismo imeli možnost filtriranja podatkov. Komisija prav tako ni pripravljena pripraviti predlogov, ki bi šli v to smer. In vprašanje masovnih podatkov je res problematično. Sama tu vidim problem, da številni podatki ne vzpostavljajo dodatne varnosti. Včasih je težko sestaviti obsežno sliko na podatki teh podatkov. In eh, tudi opozovalci ZDA, pri Ministrstvu ZDA za finance nimajo na voljo mehanizmov za spremljanje, kaj se dejansko dogaja s temi podatki. Tako da naj povem, da me to res nekoliko moti. Po eni strani komisija vedno pravi, da zadeve potekajo takoče in da je vse v redu. Po drugi strani pa slišimo, da se izvajajo nekatera priporočila. Čeprav komisija uradno pravi, da sporazum dobro poteka. Ampak tu si samo zastavljamo vprašanje, zakaj je potem naprimer poročilo označeno z oznako tajno in ne moremo do njega, ne moremo do njega dostopati. Seveda ne mislim s tem, da bi moral imeti vsak poslanec, vsak 736 od nas dostop do tega dokumenta, ampak moti pa me to, da ne more kdo, ki ga to zanima, pogledati samega poročila. Uh, jasno se zastavlja vprašanje, kakšne so skrivnosti, ki jih najdemo v tem poročilu, da ne moramo v okviru parlamenta imeti dostopa do leteh. S tem tudi sami sebi omejujemo možnost, da izvajamo tisto, kar je pravzaprav naša naloga, torej da presojamo, ali se dejansko spoštuje sprejete sporazume in sprejete zakone. Mislim, da je to nedopustno tega ne bi smeli več dopuščati. Nisem pa trenutno ravno najbolj optimistična. Dobivamo zelo mešane signale glede tega, kako dobro oziroma slabo zadeve potekajo. Sami smo že poslali številne, številne vprašanja komisiji. In v večini primerov so bili, so, smo prejeli odgovore na ta vprašanja in na to zastavile dodatna vprašanja. Ampak trenutno imam na podlagi teh podatkov občutek, da se sporazum ne izvaja v takšni obliki, kakor bi si želeli v okviru parlamenta. Hvala, sedaj pa gospa Weber, na to pa gospod Jan Filides. Najlepša hvala, predsedujoča. Najlepša hvala za predstavitev, gospa Musar. Glavni nauk ki sem se ga naučila pri glasovanju za ta predlog, je, da v prihodnosti ne bom glasovala tako in upala na čudeže, kajti jasno je, da do čudežev ne prihaja. Ravno nasprotno. Zadeve so se razvile ravno tisto smer, za katero smo se bali, da bo do nje prišlo. Edini dobri vidik tega sporazuma pravzaprav je ta, da smo imeli možnost, da opazimo, da skupni nadzorni organ Europola deluje korektno in dobro in da smo imeli prijetno priložnost prisluši, prisluhniti vam, gospod Musar. Tako da v tem oziru glede vprašanja zaprosil ZDA za podatke imam občutek, da ZDA počnejo karkoli že želijo, glede na to, da jim odpiramo vrata. Mislim, da so jim vrata bolj odprta, kakor so pričakovali. Z njihove strani torej sploh ne prihaja do kršitve sporozuma. Težava je torej vedno bila v naših organih, kot ste korektno dejali. Če evropejci samo enkrat eh, prosijo za podatke, dajte no. Saj se bojujemo proti terorizmu, ampak to počnemo na bolj korekten način. Kaj pa američani počnejo z vsemi podatki, ki jih shra, imajo shranjeni na svojih um, računalnikih? Mislim, da gredo dlje od tega, kar si sploh lahko predstavljamo. Naj zastavim še eno vprašanje, morda bolj retorične narave. Kako delujemo v okviru Evropske unije? Sedaj vas torej poslušamo. Predstavili ste poročilo, ki je bilo zelo temeljito pripravljeno strani nadzornega organa. Potem pa na naslednji točki se bo naprimer pojavil gospod Wainwright in bo dejal nekaj ravno nasprotnega. Potem pa me zanima tudi, kakšno je stališče komisije. Zanima me, bo danes eh, spregovoril tudi kakšen izmed predstavnikov komisije. Ko govorimo o komisiji, pa se ne nanašam le na javne uslužbence komisije. In ne glede na njihov visoki položaj, imam pravzaprav v mislih, ko govorimo o komisiji, o samem, sami komisarki. Konec koncev gre za politične vidike. Uh, konec koncev nimamo na voljo da neposrednega nadzora pregleda potekov zadev v ZDA. Oziroma, se upravičujem, imamo predstavnika v ZDA, ki ga plačujemo iz evropskega proračuna. In zakaj zato nimamo možnosti zbrati vseh podatkov in prisluhniti vsem eh, mnenjem? gre za razpravo o temi, ki je ključnega pomena za vse nas. In um, mislim, da gre pravzaprav za zapravljena denarja, če to poteka po ločenih kanalih z vsakim izmed akterjev. Imam pa tudi vprašanje. Ne želim zveneti neuljudno, ampak če je možno, bi rada vedela, ali ste s komisarko Malmstromovo razglabljali o ugotovitvah poročila? Kakšen je bil njen odziv? Mislim, da bomo imeli seveda tudi sami priložnost, da se z njo pogovorimo ob naslednji priložnosti. Torej, kot sem dejala, včasih preteče nekaj časa in um, se sestajamo z akterjem in ločeno. Sicer vem, da ste pravkar prevzeli ta mandat, ampak verjetno ste dobro seznanjeni s trenutnim oziroma predhodnim potekom dela s komisarko Malstromovo. Najlepša hvala, gospod Trianti Filides. Najlepša hvala, hvala gospe Musar za odlično poročilo. Hvala, da ste nam nekoliko približali to, kar se dogaja. In to, kar se dogaja, mi ni všeč. Ne bom ponavljal tega, kar sta povedali kolegici Weber in Sipel. S tem se vse, kar, vsekakor strinjam, stališča nahe, naše skupine lahko povem, da prihaja do tega, česar smo se bali. Zato si bomo prizadevali, da bi se mm, vsaj začasno prekinilo izvajanje tega sporazuma. Tako da zanimanje bom prisluhnil um, odgovor gospe Musar na vprašanje, ki ga je zastavila kolegica Weber. Se je torej razpravljal o teh vidikih s komisarko in kakšen je, je bil njen odziv. Kakorkoli že, naš odziv je takšen, kot sem dejal, zadeve nam niso všeč in prizadevali si bomo za, za revizijo četrtega čena ali pa za začasno zaustavitev izvajanja sporozuma. Najlepša hvala, gospod Bauer, prosim. Najlepša hvala. Ta situacija trenutno je nekoliko nenavadna. Govorimo o poročilu, ki ga pravzaprav nišče ni videl govorimo o nadzoru, ki se izvaja na podlagi tega poročila in hvaležni smo gospej Musar, da nam je zadeve nekoliko podrobneje predstavila. Naj zastavim še konkretno vprašanje. Gospa Musar je dejala, da se ne spoštuje načela sorazmernosti. Navedla je tudi primer. Gre namreč za to, da Združene države Amerike, dobivanje podatke v masovnih količinah, Evropska unija pa ne. Zanima me, ali lahko navedete še dodatne primere, so morda na voljo še drugi primeri kršenja načela sorazmernosti. Poleg tega me zanima, ali je nujno, da se spremeni sporazum ali pa sam program. Čeprav razumem, tretja točka programa ni zadovoljiva in zanima me, v kolikšni meri bi jo bilo treba spremeniti. Hvala. Se želi še kdo odzvati? Ne. Dobro. Najprej mislim, da lahko najprej odgovorim na vprašanje gospe Bauer, kar sama. Tokrat eh, je dokument javen, ni tajen in je sekretarijat razdelil dokument. Gre pa za zelo kratek dokument, ki je dolg dve, tri strani. Je pa na voljo. In potem glede pravne podlage, glede pogodbe, ko smo razpravljali o SWIFT-u, glede tega lahko rečem, da sedaj lahko zaprosimo komisijo, da začasno prekine izvajanje sporazuma oziroma prekliče sporazum. Ampak, komisija ni obvezana, da ugodi naši prošnji. Ko enkrat prosimo za preklic porazuma, smo pravzaprav dvignili roke in ima več nadaljnih po pooblastil za deve niso več v naši moči. Preden dam besedo gospe Musar, naj spregovorim še sama, naj izpostavim nekatere točke. Zelo natančno spremljam ta vidik in kot kolegi verjetno veste, sem vključila v različne postopke, naprimer glede poročila o podajanju zahtevkov za podatke. Poročilo je že bilo objavljeno in vemo, da je SV ni zadovoljen z, z klasifikacijo. Mislim, da bi bilo dobro pogledati postopke klasifikacije. Zanima me, zakaj eh, vodstvena oseba v Europolu lahko na lastno pest odloči, da je nek dokument tajen. Edina možnost, ki jo imamo, je torej, da gremo pred sobodišče in EU. In iz lastnih izkušenj vam lahko povem, da ti postopke potem trajajo leta in leta. In to ni način za zagotavljanje transparentnosti. Potem naj omenim še odnos komisije. Namesto, da bi lano in sodelovali z skupnim nadzorom organa Europola, so obtožili enega izmed članov o, o tega organa, da prihaja do konflikta interesov. ampak trenutno vseeno potekajo nekateri stiki med skupnim nadzornim organom Evropole in komisijo, tako da upam, da se bodo zadeve razjasnile in pomirile. Tako da prvotni, če ne edini cilj sporazuma SWIFT je, da bi prekinili masovni eh, pretok podatkov. Žal ste potrdili to, kar smo že vse čas sumili, da je to samo po sebi zelo težko doseči ravno zaradi same narave postopkov. In če to drži, to pomeni, da obstaja dober razlog za začasno zastavitev izvajanja ali pa preklic porazuma. Tako da, po mojem mnenju, bi bilo dobro končno slišati jasen odziv komisije. Tako kot drugi sem um, sicer glasovala za ta predlog, ampak um, sem bila zelo sumničava kajti sumila sem, da komisija eno leto, kot je bi dejala, ne bo zaustavila masovnega pretoka podatkov. Ne vem, v čem je težava. Če je američanom na voljo primeren sistem, zakaj um, nam ni na voljo takšna programska opema tako, oprema, tako da še vedno čakamo na razrešitev. Naj na koncu dodam še, da mislim, da je skrajni čas, da je nujno, da dobimo uh, odgovore tudi tistih, ki so politično odgovorni za to. Dobro bi bilo seveda govoriti tudi s komisarko. Gospod Monser, vizij je prisoten eh, oziroma je pripravljen predstavljati komisarko v našem odboru, kar pa se ne, ne zdi primerno. Zelo obširne razprave so potekale v našem odboru, zelo smo podprli sprejetje sporazuma veliko pomembno smo pripisovali temu sporazumu. Obtožili so nas celo, da vzpostavljamo oziroma zagotavljamo vrzeli v varnosti. In ravno iz teh razlogov še želimo, da bi komisarka osebno stopila pre nas. Če gre za slab sporazum in je vse skupaj neodvisno od izvajanja, potem uh, nismo dosegli samega namena transatlantskega sporazuma. Ne nazadnje pa še o preglednosti, o transparentnosti. To je tudi pomembno vprašanje. Celoten postopek klasifikacije je dokaj nejasen. Zanimajo me, zakaj naši podatki, moji, vaši podatki, prehajajo v združene države v masovni obliki. Kdo ve, morda bomo v prihodnje podpisali sporazum še s kakšno drugo državo o masovnem pretoku podatkov. Vemo, da naprimer Rusija želi naše podatke o potnih listih, morda tudi o bančnih podatkih in enkrat v prihodnosti. Če se bo do tega prišlo, kaj se bo zgodilo, če ne bomo imeli torej z naše strani dostopa do podatkov, do katerih imajo skladu s porazumom eh, dostop druge države? Državljani pa imajo pravico da dobijo informacije o tem, ali se primerno skrbi glede upravljanja njihovih podatkov. Tako da, gospa Musa, najlepša hvala za vašo predstavitev. Sedaj pa dajem besedo komisiji in upam, da bomo dobili zadovoljive odgovore. Naj pa ponovim, da ta odbor, in upam, da se boste strinjali z mano, bi moral nujno povabiti gospo Malem Stromovo, komisarko, da. da sama osebno predstaviti, on ne pa njenega namestnika. In po tej razpravi s komisarko bi lahko predvideli tudi resolucijo. Sedaj predlagam komisijo, da predstavi nekatere mnenja, na to pa mu dala možnost gospej Musar, da um, odgovori. Gospa Lux in gospod Maljone sta prisotna. Ne vem, kdo želi prvi besedo. You, chair, for, uh... Lepo pozdravljeni, hvala lepa, gospa. Uh, predsedujoča, da ste mi dali možnost, da pridem sem in odgovorim na to. Sem sicer ponižen javni službenec, ampak bom poskušal tudi sam prispevati svoje komentarje. Tukaj gre za dve različne stvari. Kot prvo, tretje inšpekcijsko poročilo je SB-ja. To je bilo izdano pred eh, par meseci. Današnja razprava se mislil, da se bo osredotočila na to, na ta priporočila, na te ugotovitve. Potem je pa tukaj še več drugih eh, vprašanj glede tega, kako deluje sporozum TFTP, ali je primeren ali ne in podobno. Najprej prva točka, tretje inšpekcijsko poročilo. Bom poskušal odgovoriti na vaše vprašanja in pripombe med tem. Tretje inšpekcijsko poročilo podaja oceno o tem, ali Europol sedaj ustrezno izvaja svoja poblastila. Ravno zaradi tistih, ki se ukvarjajo s varstvom podatkov, je to tako. Vse skozi se resno ukvarjajo s tem in zato tudi Europol ustrezno upravlja svoje delo. Mi smo zadovoljni s tem in tudi želimo sodelovati s kolegi iz eh, tega področja za varstvo podatkov, kajti menimo, da so zelo pomemben vidik celotnega postopka komisija je prepričana, da je varstvo podatkov zelo pomembno vprašanje, da to ustrezno ščitimo in da bomo to še vedno počeli tudi v prihodnosti v sodelovanju s JSB. Ob tej priložnosti bi rad tudi povedal, da se je gospod Mastrovizi uh, eh, srečal s um, predsednikom odbora za člen 29. Sedaj mislim, da imamo možnost za trdno sodelovanje. Potem pa še glede klasifikacije, druga poročila v pregledu. Glede, pomembno je to, da vemo, da klasifikacijo pravijo avtori dokumenta, nihče drug. Edini organ, edina oseba, ki odloča o tem, ali je to odprto, omejeno, zaupno, tajno, je pripravljalec dokumenta. V tem primeru je bil to JSB, ta je odločal o klasifikaciji. To ni bil Europol, niti komisija. Pomembno je, da poslanci to razumete. Ko se klasificira dokument, potem seveda obstaja določena pravila, da se to deklasificira. Avtori dokumenta sprejmejo končno odločitev. Ampak obstajajo pa določene pravne določbe. O tem smo govorili, izmenjavali smo si pisma, pravila za deklasifikacijo v tem primeru so res naletela na določene ovire. Ni ustreznih operativnih dogovorov med Europolom in parlamentom. Zato je bilo to vprašanje problematično. Takšno so pač pravila. Sam kot predstavnik komisije ne delim zaupnih informacij, tanih informacij s tistimi, ki nimajo ustreznih oblastil ali pa postopkov za to, da upravljajo z zaupnimi informacijami. Tukaj gre tudi za vprašanje varsta podatkov. In kot drugo, in kar je še bolj pomembno, v boju proti terorizmu in pa v obveščevalnih službah, je pravilo naslednje. To, da se deklasificira poročilo, mora biti povezano s privolitvijo tretje strani. Predvsem v primeru, če so nekatere informacije v lasti tretje strani. V tem primeru tretja stran mora privoliti v razkritje dokumenta oziroma informacij. In v tem primeru se je zgodilo, da to ni bilo omogočeno zaradi operativne narave nekaterih elementov. Gospod Lok, gledajte, tukaj ne gre za preglednost. Gledajte, pravilo je naslednje. Vsaka klasifikacija mora biti ustrezno upravičena, argumentirana, podrobno vi tukaj pravite, da je celoten dokument poln operativnih informacij. To gotovo ne more biti res. No, se pravčujem, gospod predsedujoč, ampak gledajte, predsednik JSB-ja, torej, oni so odločili o tem, to je njihov dokument, to je njihovo poročilo. Oni so sprejeli to odločitev, da ustrezno klasificirajo to poročilo. To je njihovo poročilo. Potem pa še naslednja stvar. Ta širša vprašanja in pripombe. Seveda spoštujem vaša mnenja in stališča in tudi pomisleke glede sporozuma TFTP. Nisem tukaj zato, da govorim o tem. Bi pa rad podaril naslednje. Zadnja splošna analiza o učinkovitosti in smotrnosti sporozuma TFTP je bila odražena v drugem skupnem poročilo o pregledu komisije in ameriških organov. To je bilo izdano prejšnjega decembra. To poročilo je izdala ne samo komisija, ampak komisija, ameriški organi plus še predstavniki nizozemske in pa Belgije ter pa podpredsednik Eurojusta. To je bilo skupno delo na vsakih 18 mesecev to smo storili že dvakrat, na vsakih 18 mesecev, poskušamo se pogovoriti z vsemi zainteresiranimi stranmi, z Europolom, z ameriškim finančnim ministrstvom, gremo na obisk tja, izmenjujemo si vzorce, dokumente in tako dalje. To poročilo o pregledu je bilo naslednje. Ta sprazum je začel veljati, potem postopoma so začele veljati um, zagotovila in pa varovalke In sedaj sporozum dobro deluje v praksi. Tega ni ugotovila komisija. To je bil skupni odbor, skupni um, odbor, ki je prišel do te ugotovitve. Seveda smo zelo pozorni, kaj se tukaj dogaja. Vse skozi to nadzorujemo, smo tudi v povezavi z Europolom in pa z ameriškimi organi. Želimo poskrbeti za robustne in pa prepričljive varovalke in izvajanje. In to je to. Šesti člen, gledajte, šesti člen sporozuma TFTP predvideva to, da tri leta po začetku uveljavljanja komisija pripravi celostno oceno tega sporozuma. To bomo storili do tega poletja. Bomo pripravili to oceno. Hvala lepa. Imate še vaš odgovor um, na vprašanje glede prenašanja podatkov, zbroma pridobitve podatkov. Ja, julija 2011 leto po začetku uveljavljanja, smo pregledali prvo leto izvajanja glede vseh varovalk. Prav tako smo tudi opravili celostno analizo in pa prišli do ugotovitev z vsemi akteri. Prišli smo potem do sporočila komisije z različnimi možnostmi, opcijami za EU-based system, torej sistem glede Evropske unije skupaj z vami in z različnimi preiskovalnimi enotami. Smo to pravčili. Sedaj zaključujemo zelo poglobljeno oceno učinka glede plusov in pa minusov, glede podrobnih pogojev, glede potencialnih stroškov sistema, ki temelji na Evropski uniji. Pa še nekaj bi rad podaril. Pripravili smo prvo pročilo o oceni učinka. No, naši organi, naš sekretarat iz komisije pa nas je prosil, da še izpilimo nekatere podrobnosti v besedilo. Sedaj smo v tej fazi, sedaj še izpopolnjujemo to besedilo, te ocene učinka. Glede ostalih stvari pa bom komisarki Malstrom eh, povedal, da ne pride sem naslednjič. Ja, gospod Lok, seveda, s spoštovanjem do vas, vem, da tukaj niste predstavljanje samega sebe, ampak predstavljanje komisije. Ampak gledajte, kot prvo, niste odgovorili na to vprašanje. Komisija je pripravila to sporočilo o vzpostavitvi evropskega sistema TFTP in tu ne gre za pridobivanje podatkov, preden se to pošle ZDA. Tu je šlo za skranjevanje podatkov v Evropi. To je bil čisto drugačen sistem. Sama govorim o programski opremi, ki jo američani uporabljajo za to, da pridobijo podatke, filtrirajo podatke. Mi bi lahko imeli enako programsko opremo. Še tri leta potem nimamo nobenega odgovora, zakaj te programske opreme ni. Pa še kot drugo, um, vaše pripombe glede drugega poročila, skupnega pregleda, dejali ste, da so bili vsi odušeni nad tem izvanjem. No, gledajte, člani te skupne preiskovalne ekipe niso dobili dostopa do vseh informacij, kot prvo in kot drugo, um, vsi člani te ekipe niso bili ravno zadovoljni, zato so nekateri celo spodbijali ta priporočila, te ugotovitve. No, gledajte, mi tukaj ponavljamo vedno ene in iste argumente in ne dobijo nobenih konkretnih odgovorov. Tako je. Bi pa prosila gospod Musar, da poda svoje končne ocene. Hvala. Eh, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, hvala za eh, vsa vprašanja. Spoštovani kolegi iz Evropske komisije, bom šla kar po vrsti. Najprej na eh, izvajanja predstavnika Evropske komisije. Ja, žogico ste vrgli na JSB. <laughs> JSB je tisti, ki je označil dokument za tajnega. Jaz sem tukaj zdajle moram biti čisto iskrena, malo v precepu. Jaz sem predsednica JSB-ja dober mesec in pol, kot članica skupnega nadzornega odbora za Europol sem bila pa ena tistih, ki sem vedno zagovarjala, da to poročilo ne more biti tajno, zagotovo ne v celoti. Jaz bijem to bitko že zagotovo leto dni tudi znotraj JSB-ja. Vsi veste, da je JSB sestavljen tako, da v njem sedijo predstavniki 27-erice. Eh, zakoni so v nacionalnih eh, v, v državah članicah seveda različni. V Sloveniji imamo zelo dober zakon o tajnih podatkih in zelo dober zakon o dostopu do informacij javnega značaja. In jaz seveda zastopam stališče včasih tudi proaktivne transparentnosti. Jaz menim, da bi to poročilo morali objaviti celo sami od sebe, ne da ga sploh kdorkoli zahteva. Ko sem postala predsednica nadzornega odbora za Europol, je bila spet moja prva naloga ta, da sem takoj vprašala Europol, ali vendarle lahko umaknemo stopno tajnosti iz tega dokumenta. Namreč, kje je zdaj izvirni greh? Mi smo dali stopno tajnosti na to drugo poročilo, zato ker smo uporabljali podatke, ki so tajni pri našem inšpekcijskem eh, ogledu. In razumem svoje kolege, ki so upravljali svoje delo, da so spoštovali takrat evropsko zakonodajo ki pravi če delaš nek dokument katerega podlaga so podatki ki so bili označeni s stopnjo tajnosti potem moraš tak dokument označiti z eno od stopenj tajnosti to smo pri jsb ju naredili ampak vendarle moje stališče in tudi stališče kar nekaj kolegov znotraj jsb ja je in to mislim da je gospa sophia in 't veld tudi dobro povedala da nikoli ne smemo pristati na to, da je celoten dokument tajen. Tudi v dostopu do informacij javnega značaja velja načelo sorazmernosti, ki se mu reče delni dostop, partial access. Ampak tukaj pred vami bom danes v celoti iskrena. Jaz sem to poročilo, drugo poročilo seveda prebrala. V njem ni prav nič tajnega. Jaz osebno bi to poročilo že zdavnaj pokazala javnosti. Zdaj se pa vrtimo v nekem začaranem krogu, ki je tak. Jaz sem ponovno zaprosila Europol, da preuči, ali lahko umaknemo stopno tajnosti, ker ga v skladu s pravili JSB-ja moram pozvati kot tretjo stran, kar je povedal tudi predstavnik komisije. Europol mora vprašati Združene države Amerike, ali lahko umaknejo stopno tajnosti in tukaj se vrtimo kot mačka okrog vrele kaše že dobro leto in pol. Amerika pravi ne, Europol pravi nam ne, mi ne umaknemo. Jaz sem vam na začetku povedala, da je ena moja prvih nalog in jo bom, obljubim vam, speljala do konca, da dokončno razčistimo, kako in na kakšen način je lahko to poročilo javno. V naših internih pravilih, internih, ki so pač javno objavljena, eh, ni natančno določena procedura, po kateri moramo speljati postopek eh, deklasifikacije ampak zdrav razum in pravna pamet nam govori, da je nekaj potrebno narediti, če procedure ni, spoštuješ splošne pravne vzance z tega področja. In to je, tretjo stran vprašaš, kaj si misli, in če ti tretja stran odgovori, ne, ne morete omakniti stopne tajnosti, to zame kot pravnico ni argumentiran odgovor. In jaz sem jih še enkrat pozvala, prosim, povejte, kateri stavki v poročilu vsebujejo tajne podatke. Povejte mi točno, kateri stavek lahko ostane tajen. Ni odgovora, vse je tajno. Očitno bo JSB in tudi jaz osebno kot predsednica tega odbora morala prevzeti odgovornost nase in sprejeti odločitev. Kajti dejansko drži navedba kolega iz komisije. Tisti, ki da stopno tajnosti na dokument, jo ima možnost tudi umakniti. In to bo potrebno v bližnji prihodnosti narediti in kot rečeno, to bo ena mojih uh, prvih nalog. Uh, kolega iz Evropske komisije je rekel, da sporazum zelo dobro deluje v praksi. S tem se seveda lahko absolutno strinjam. Zelo dobro deluje v praksi. Vse damo, kar zahtevajo. Izvrstno, ni nobenih težav. Morda samo Ehm, pojasnilo, kako pravzaprav poteka ta prenos podatkov, ne vem, če veste. Združene države Amerike dajo zahtevo na SWIFT, SWIFT je namreč tisti, ki ima podatke, SWIFT posreduje zahtevo Europolu, Europol bi moral po sporazumu preveriti in odločiti, ali se ti podatki lahko dajo ali ne, vsaj tako jaz berem sporazum, ampak Europol na vse reče ja, pošlje odločitev nazaj SWIFTu in SWIFT odpre pipico. In to tako poteka. In tukaj tudi mi kot JSB ne moremo pravzaprav nič dosti več, ker je sporazum v šestem členu napisan tako ohlapno. Jaz sicer sama iskreno menim, da je v pravu in v odločanju, kdaj je potrebno imeti tudi pogum. Vprašajmo se, zakaj potem sploh imamo Europol kot umestni člen, ali ga potrebujemo zgolj kot poštarja, ki bi odkljukal tisto, kar Združene države Amerike zahtevajo. Mi smo v poročilo seveda napisali, da Europol korektno upravlja svoje delo, pregleda, vse poteka v skladu s standardi, tu ni dvoma, Europol korektno upravlja svoje delo, povdarjam. Moje vprašanje pa je, ali ga upravlja dovolj pogumno. Ali ima tisti, ki ima po sporazumu pravico odločiti, ali se bodo podatki posredovali ali ne, tudi pravico kdaj reči ne. Ali si upa kdaj reči ne na zahtevo Združenih držav Amerike? Ali je v tem delu sporazum prešibak? To je tisto, o čemer boste morali razpravljati vi. Ali je danes sporazum res napisan zgolj tako, da tisti na drugi strani nimamo druge možnosti, kot prikimati vsemu, kar pride z druge strani Atlantika. Pa verjemite mi, razumem boj proti terorizmu, ga ne poskušam preprečevati, Jaz se dnevno srečujem v svoji domovini, v Sloveniji, odkudar prihajam, s tem, ko nadziram policijo in tudi tajne službe, s takšnimi vprašanji. Ampak v demokratičnih državah, po mojem mnenju, preprosto ne moremo in ne smemo pristati na to, da se nadzira vse, zato da najdemo tiste, ki storijo nekaj narobe. S tako demokracijo je pač po mojem mnenju nekaj narobe. Ampak da ne bom zašla v politiko, ker to ni moje področje, sem pač pravnica. Torej, moja obljuba o drugem dokumentu bomo na JSB-ju na naslednjem sestanku razpravljali in v bližnji prihodnosti sprejeli odločitev uh, o, o kakršnakoli že pač bo, ali bomo deklasificirali ali ne, ampak stavek po stavku. Ker kot informacijska pooblaščenka se zelo dobro zavedam, kaj pomeni delni dostop in kaj pomeni deklasifikacija posameznega dokumenta. To namreč dnevno v Sloveniji tudi počnem. Eh, potem imamo pa še nekaj vprašanj vas, vaših, spoštovane poslanke in poslanci. Gospa Bauer me je vprašala, če poznam še kakšne dodatne primere eh, v zvezi z kršenjem načela sorazmernosti um, v bistvu nimam kaj reči, ne, ker bolj eklatantnega kršenja načela sorazmernosti, kot to, da damo vse in vedno, <laughs> pač ne poznam. To je tisto, kar me pač kot pravnika, kot pravnico, ki se ukvarja s temeljnimi človekovimi pravicami, tudi najbolj žuli. Ali je nujno, da se sporazum spremeni, me je vprašala gospa Bauer. Zagotovo bi si kot predsednica skupnega nadzornega odbora želela, da se spremeni tudi v tem delu, da bolj natančno določi, kako in na kakšen način se bo nadziralo pretok podatkov, kako in kdaj je potrebno reči da in kdaj je potrebno reči ne. Ta sporazum je danes tako ohlapen, da se ga res da tolmačiti na način, kot pravniki radi rečemo, pet pravnikov, šest različnih mnen. In to mi zagotovo ni všeč. V pravu si kot pravnica želim lex certa, jasen zakon, jasen sporazum. Uh, ni pa na meni, da zdaj sodim, v kakšnem delu in kako ta sporazum uh, spremeniti. Eh, zagotovo pa se kot predsednica skupnega nadzornega odbora zelo veliko krat sprašujem, kaj Združene države Amerike počno s temi podatki. Če ste natančno prebrali TFTP sporazum, v enem od členov piše, da je prepovedano podatkovno rudariti po teh podatkih, torej data mining se temu reče v angliškem jeziku. Ampak če nekdo dobiva bulk data, torej vse podatke vsak dan, potem ne more početi drugega kot podatkovno rudariti po teh podatkih. To je seveda tudi stvar mojih kolegov in, in, in delegacije, ki je že dvakrat preverila izvajanje tega sporazuma na drugi strani uh, Atlantika. Um, spoštovana poslanka Söpel me je vprašala, če smo z gospo Malstrom se pogovarjali o tem našem poročilu. Moj odgovor je ne. S sekretarko Evropske komisije se o tem poročilu nismo pogovarjali. Nismo dobili nobenega zaprosila, da bi se z njo srečali, tako da te priložnosti pač nismo dobili. Sama osebno pa sem no, gospodu Manservisiju pisala pred mesecem in pol, pismo, na katerega še nisem dobila odgovor v zvezi z obtožbami zoper dva naša kolega, da sta v konfliktu interesov, kar je bilo res, moram reči, tudi zame predvsej šokantno, no, to izvajanje predstavnika Evropske eh, komisije. Morda samo še za zaključek. Eh, v TFTP sporazumu piše in tudi na spletni strani Evropske komisije piše, da ta sporazum zagotavlja varstvo zasebnosti in varstvo osebnih podatkov evropskim državljanom. Če sem lahko iskrena, vedno sem iskrena, drugačna ne znam biti, oprostite, moram reči, ta sporazum ne zagotavlja varnosti, zasebnosti in varstvo osebnih podatkov evropskih državljanov. Hvala lepa, ker ste me poslušali. Hvala lepa. Napravite, no, da sporozum ne spoštuje te zaupnosti. Gotovo je bilo mišljeno zasebnosti. Hvala lepa. Hvala lepa za vašo predstavitev in odgovore. No, gotovo nismo še končali s to razpravo. Še pet minut imamo, kolegice in kolegi, do naslednje točke na dnevnem redu. Zato predlagam, da naredimo krajši odmor za par minut in potem gospa Bauer ponovno predsedovala sestanku, prosim.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 So, uh, uh, again, now... Še enkrat eh, lepo pozdravljeni. Zdaj pa 9. in 50. točka. Torej, Agencija Evropske unije za sodelovanje in usposabljanje na področju kazenskega pregona Europol. Diaz de Mera je naš poročevalec, obenem pa, kot rečeno, še izmenjava mnen z gospodom Banfijem, direktorem Cepola ter pa direktorjem Europola Van Wrightom glede združenja Europola in pa Cepola. Kot prvo bi se rada upravičila za to, da ni tukaj več članov. Sedaj poteka tudi glasovanje v odboru Krim. Prišlo je do določenega razkola. No, včeraj sem poskušala rešiti to vprašanje, ampak ni šlo. Sedaj smo poskušali pospešiti razpravo pri tem delu, kajti sedaj je ta zadeva zelo nujna. Ta pogajna želimo zaključiti še do naslednjih evropskih volitev, Evropski parlament. To danes je prva razprava o tem vprašanju. To se nanaša, kot rečeno, tudi na združitev Evropola in Cepola. No, predlaga naslednje, glede strukture razprave. Kot prvo, komisija, kratka predstavitev glavnih točki iz predloga. Potem bom prosila pročevalca Diaz de Mero, da poda svojo predstavitev, svoje stališče pri tem predlogu. Potem pa še naši gostje. Kot prvo, predsednik Evropola in potem še predstavnik Cepola, potem gospod Pamfi, direktor Cepola in potem še direktor Evropola, Van Wright, vse prosim za njihove pripombe. Glede predloga, kot tudi združitve Evropola in Cipola, potem na koncu pa še pripombe vseh poslancev. Upam, da jih bodo takrat že več tu, kajti glasovanje v Krimu se bodo takrat gotovo že končalo. Najprej prosim komisijo, če predstavi glavne elemente svojega predloga. Kdo je tukaj iz komisije? gospa Amiči, gospoda Manservicija. Manservicija ni tukaj, se mi zdi. Prosim, gospa. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod in gospodje, spoštovane poslanke in poslanci. Vsi lepo pozdravljeni. Kot prva bi se rada um, omenil gospoda Pribeja opravičila, ker ti danes ni mogel priti na to zasedanje. Prav tako bi se vam rada zahvalila za to priložnost, da podamo temu odboru prvo predstavitev tega predloga. Glavne elemente smo že predstavili več članov odbora Libe. To je storila komisarka Malmstrom na dan sprejetja tega svežna od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe. Smo pregledali pravni okvir Europola in ta je bil še posebno bistven. Gospa Malmstrom je upoštevala poziv Evropskega parlamenta na začetku leta 2010 je jasno povedala, da predlog za to uredbo, ki bo sprejeta po postopku soodločena, mora biti zelo skrbno pripravljen. Uh, Tukaj se bomo navezali tudi na neformalne razprave ter pa prispevke članov parlamenta. Postopek neformalnega dialoga je potem potekal in vključeval veliko članov tega odbora, predstavnikov nacionalnih parlamentov, držav članic, EDPS-ja in pa vladnih organov ter pa strokovnjakov iz naših dveh agencij e CEPOLA in Europola. Treba je graditi na dosežkih Europola in izkušnjah te agencije. Komisija je želela priti do agencije, ki bo bolj odgovorna pred državljani EU, bolj učinkovita in smotrna. Prvi inovativni pristop je parlamentarni pregled. Med drugimi dejavniki smo tukaj prvič predvidevali tudi vzpostavitev pregleda strani nacionalnih parlamentov. Ta parlamentarni nadzor je ključen za ustrezno pregledovanje dejavnosti organizacija tega, kako ne bi potekalo parlamentarno sodelovanje v zvezi z Evropolom, je nekaj, kar bodo morali sami odločiti parlamenti, ne pa Evropska komisija. Evropski parlament in nacionalne parlamenti seveda morajo igrati svojo vlogo pri tem, da se zagotovi, da bo agencija ustrezno spolevala svoj mandat učinkovito in da bo spoštovala veljavni okvir. Ta predlog vključuje naslednje ukrepe. Najprej eksante evalvacija, predhodna evalvacija. Parlament je že proračunski organ za vsa, vse organe. Tukaj pa predvidemo, da bomo glede večletnega okvira za to agencijo se posvetovali tako s parlamentom kot tudi nacionalnim parlamenti. Tako bomo imeli neko strategijo za to, kako naj agencija deluje v prihodnosti. Evropski parlament in nacionalni parlamenti bodo prejeli neklasificirane. Uh, ocene grožne strani Europola, ter tudi sodelovanje z tretjimi stranmi in njihove dokumente, prav tako pa tudi strateške analize, ki se navezujejo na cilje Europola, prav tako tudi rezultate študij, ki jih bo naročil in oziroma tudi izvaja Europol. Treba je upoštevati to, da se, ko je potrebno, parlamentu posredovati bolj celostne informacije, celostno sliko in glede na to bo Evropski parlament tudi imel možnost, da zahteva dostop do klasificiranih tajnih podatkov iz Europola. Postopki bodo določeni v dogovoru med parlamentom in Europolom. Sedaj pa naknadna evalvacija in ocena. Evropski parlament in nacionalni parlamenti bodo sprejeli vse analize, študije, ki jih bo naročil Europol. Povlastila Evropskega parlamenta, da direktora Europola in pa predsednika uprave pokličeno odgovornost, so pomembne pristojnosti parlamenta tudi v prihodnosti. Direktor Evropola bo moral tudi poročati Evropskem parlamentu glede rezultatov svojega dela, ko ga parlament k temu pozove. Sedaj pa drugi cilj. Želimo, da bo Evropol še bolj učinkovit in da bomo pomagali državam članicam v boju proti kaznjivim dejanjem. Zato je treba posredovati več podatkov, kot je zapisano v štoholandskem programu. Europol mora postati evropsko vozlišče za izmenjavo informacij in analizo resnega kriminala oziroma kaznjivih dejanj. Ta predlog zato okrepi tudi obveznosti držav članic, da posredujejo podatke Europolu. Prav tako imamo tukaj spodbude za to, da damo ustrezna finančna sredstva tudi v podporo preiskavam, to, kar se že trenutno tudi um, počenja pri ponarajanju. Prav tako bo Europol posedoval letne informacije o kakovosti in pa količini vseh informacij, ki jih bodo posedovali države članice. No, sami podatki pa seveda niso dovolj. Zato S tem predlogom želimo okrepiti analitične zmogljivosti Europola. To bi storili z novo arhitekturo za upravljanje podatkov. Baze podatkov ne bodo več um, vnaprej determinirane. Ta predlog vnaprej določa namene, um, zakaj se sploh zbira podatke, odkje prihajajo te informacije. Prav tako tudi reguliramo, kdo lahko ima dostop do podatkov. Ta predlog eh, našteva kategorije osebnih podatkov, ter pa tudi osebe, v katerih se lahko zbirajo podatki in kateri podatki se lahko zbirajo za določene namene. Ko bo to začelo drvati, bo Europol imel možnost, da ugotovi, kje so povezave med različnimi nizi podatkov. Tako bi zgradili bolj celosten, eh, boljši pregled tega, kaj se dejansko počenja, kakšen je modus operandi, način dela in pa kakšni so trendi na tem področju. Prav tako bi zmanjšali večkratno zbiranje in shranjevanje istih podatkov. Še enkrat. Europol mora povečati svojo legitimnost v očeh evropskih državljanov. Zato ta predlog je povezan tudi z varovalkami za hrambo podatkov. Europol je na tem področju sicer zelo dobro deloval v preteklosti, bi pa rada še podarila nekaj zelo pomembnih elementov. Želimo si večjo preglednost in pravno gotovost. Prvič se je zato zgodilo, da imamo vsa načela podrobnosti glede izhranjevanja podatkov iz Evropola zapisana v enem samem pravnem instrumentu. Pravila glede varca podatkov se navezujejo na uredbo 45.2001 in vse EU institucije in agencije sveda ta dokument izvajo. V okviru organov pregona lahko rečemo, da ta predlog določa specifične avtonomne režime za Europol. Evropski nadzornik pološene za varstvo podatkov bo odgovoren za zunanjo oceno zbiranja osebnih podatkov strani Europola. IDPS torej spoštuje vsa merila glede neodvisnosti, kot je to tudi določeno v sodni praksi Evropska sodišča. Prav tako EDPS tudi ima vsa poblastila za izvajanje, kar zagotavlja učinkovitost njegovega nadzorovanja. Dostop držav članic do osebnih podatkov, ki jih ima v lasti Europol za analizo, je nekaj, kar se stori posredno um, na podlagi hitno-hit sistema država članica, lahko pride do nekega zadetka in potem se gotovi, kako je to usklajeno z podatki iz Europola. Včasih se potem takšni osebni podatki posredujo samo potem, ko je bila upravljena še naknadna ocena in so spoštovane vse varovalke. Potem uh, pravica posameznikov do dostopa do podatkov. Ta se sedaj krepi. Europol mora posamezniku posredovati seznam njegovih podatkov, ki si jih obdeluje. Prav tako je tukaj še alternativni postopek, to, da se preveri zakonitost hm, shrambe osebnih podatkov ali je morda treba omejiti takšen osebni dostop zaradi varnostnih razlogov. Vsak posameznik bo lahko Europol eh, tudi pozval k očkodnini, če je obdelava podatkov neupravičena. V takšnem primeru lahko tudi posameznik sodi, um, toži Evropol oziroma državo članico. Vse skozi imamo vse podatke o pričah, ljudeh, ki niso osumljenci. Takšno hrane podatkov je nezakonito, če to ni nujno potrebno. Prav tako se ne sme skrivati podatkov o verskih um, podatkih um, glede spola, uh, um, glede pripadnosti različnim sindikatom in političnim organizacijam. Vse to je prepovedano, ker to so občutljive informacije. Potem po Lizbonski pogodbi tudi velja, da se ne bo več mogoče pogajati o svojih sporazumih z tretjimi državami glede izmenjave osebnih podatkov. Tega Europol ne bo mogel več početi. Bo pa lahko izmenjaval strateške in pa tehnične podatke skupaj z organi pregona iz tretjih držav. Ampak osebni podatki se lahko posredujejo tretjim državam samo na podlagi mednarodnih sporazumov. Ti morajo biti sprejeti v okviru Evropske unije s privolitvijo Evropskega parlamenta ali pa tudi z podobno odločitvijo Evropske komisije ali pa z sporozumom o sodelovanju v okviru Evropola. Če so primeri nujni, se lahko vse te podatke posreduje um, za posamečen primer, če to odobri direktor Evropola. Želimo povečati učinkovitost, zato ta predlog daje Europolu pomembno novo nalogo na področju usposabljanja uradnikov za organe pregona. To sedaj krepi povezave med policijskim sodelovanjem ter pa usposabljanjem na drugi strani. To sta oba pomembna pogoja za dobro sodelovanje v praksi. To bo omogočilo Europolu, da tudi pri schemi za usposabljanje organov pregona stori čim več. Tudi komisija je to predložila v sporočilu, ki je bilo sprejeto skupaj s tem predlogom za uredbo. S tem novim oddelkom um, Europolove akademije bo Europol prevzel odgovornost za to, da podpira, razvija in koordinira usposabljanje za uradnike za organ pregona na vseh ravneh, ne samo za više policijske uradnike, ampak za vse vsi uradniki za organ pregona morajo imeti ustrezno znanje o um, Europolu, pa tudi o vseh drugih instrumentih za izvajanje v Evropski uniji. Treba je usposabljati carinske uradnike, policijske uradnike o kontekstu organa pregona v Evropski uniji. To povečalo ozaveščenost glede učinkovitega sodelovanja v boju proti resnemu kriminalu hudim kaznimi dejanjem. Prav tako želimo tudi zagotoviti specializirano usposabljanje za boj proti resnim kaznimi dejanjem, kot naprimer kibernetska kriminaliteta, pranje denarja, trgovina z ljudmi. To je treba storiti glede na resno oceno eh, tega, kaj potrebujejo države članice. Naprej še upravljanje in pa odgovornost. Europol je ena izmed prvih agencij, katere pravni okvir bo revidiran tudi um, s pregledom komisije, parlamenta in sveta. Skupaj moramo priti do eh, skupnega pristopa. Um, glede te agencije, prvi koraki so bili že storjeni prejšnje leto poleti. Sedaj imamo ta skupni pristop. Naj povem, kaj so tukaj glavni dejavniki. Upravni odbor je drugače prestrukturiran, tako da se odrazi to, da ima Evropol novo oblasti na področju usposabljanja in pa organov pregona. Upravni odbor bo tudi sodeloval z tehničnim odborom za usposabljanje, ta bo nadzorval in pomagal um, delu Europola in zagotavljal ustrezno kakovost ter pa doslednost med vsemi programi usposabljanja. V skladu s trenutnim pravnim okvirom sam svet eh, določi direktora in pa podirektore, pomočnike direktorov Europola. Upravni odbor bo opravil ta imenovanja. Seveda smo za večjo odgovornost in Evropski parlament lahko povabi um, kandidate za izvršnega direktora in pa druge direktore um, na zaslišanje oziroma predstavitev tukaj. Vem, da nimamo veliko časa in zato bi se vam rada zahvalila za vašo pozornost in sedaj bom kar zaključila svojo predstavitvijo. Hvala. For, uh, for the, uh, Najlepša hvala. Na voljo imamo malo manj kot uro za razpravo v v okviru našega odbora. Na pred seboj imamo še prispevke predsednikov in direktorjev. Na to pa boste imeli možnost, da podate svoje mnenje tudi poslanci. Najprej pa prosim poročevalca, gospoda Dijaza Demero, da poda svoje komentarje. Prosim. Da. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Preden začnem, bi vam želel predlagati, da bi najprej prisluhnili svetu in njegovemu stališču. Like da, lahko najprej vprašamo svet ali želi besedo. Kdo predstavlja svet danes tu? Želite vi najprej besedo? Možnost imate za kratko pripombo. Najlepša hvala v imenu predsedstva. Naj povem, da smo prejeli pismo strani predsednika odbora Libe v navezavi na ta predlog. Šlo je za predloge, ki jih bomo pretehtali in pravočasno podali odgovor. V odboru KAC bomo razpravljali o tem vprašanju jutri in verjetno bo o tem govora tudi junija na svetu PNZ. Zaenkrat torej ne moram podati nadaljnih podatkov. Hvala. Najlepša hvala. To torej pomeni, da boste vedeli več jutri in po junijskem zasedanju sveta. Dobro, najlepša hvala. Sedaj pa res bes, dajemo besedo poročevalcu. Morda imate več podatkov strani sveta. Izvolite. Bojo. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Par kratkih uvodnih pripomb bom podal in začel bom rekoč, da zelo obžalujem, da je prevod zakonodajnega besedila v jezike Evropske unije bil izveden šele včeraj popovdne in to na zahtevo zainteresiranih strani. In v takih pogojih je zelo težko resno opravljati svoje delo. Veliko časa že delamo na tem dosjeju, že veliko časa delamo na možnosti, da bi eh, na lastno pobudo obravnavali to tako pomembno zadevo. Taka Evropska agencija, kakršen je Europol, ne more biti pravno podvržena zgolj sklepu, ki se sprejme v svetu. Že to ji daje določeno pravno šipkost. In zato podpiramo zakonodajno pobudo, ki se začenja danes, zato da bi končno Europol imel takšno pravno veljavo, kot bi jo moral imeti in torej eh, na podlagi uredbe skupnosti. Zahvaljujem se komisiji za opravljeno delo in preden se dotaknem še drugih točk, bi želel povedati naslednje. Uredba ima 14 poglavi, zakonodajni predlog torej ima 79 členov v 14 poglavjih. In kot novost, torej polemičen in zapleten element je v tretjem členu, vprašanje združitve dveh agencij eh, in o tem bo potekala širša razprava pod v okviru desete točke na našem dnevnem redu. Kakorkoli že, želim povedati, da to zakonodajno besedilo lahko izboljšamo. Še zlasti, kar zadeva upravni svet, in izvršni odbor. Je to točka, ki, o kateri ni treba, da svet sprejme svoj sklep. Potem tudi, kar se tiče direktorja, je vprašanje, v katerega se parlament ne bo upletal, torej v sam proces izbire se ne bomo upletali, saj je to u pristojnosti sveta. Predlog treh, eh, torej treh možnih kandidatov, eh, ki izvira iz komisije in ki ga potem prouči eh, upravni svet. V to se ne spuščamo, vsekakor pa se spuščamo v ulogo parlamenta pri uh, drugih postopkih. No, če začnemo pri A v naši abecedi. Črka A predstavlja parlamentarni nadzor. In sicer tisti del zakonodajnega predloga, ki zadeva parlamentarni nadzor, nas zanima. In to zato, da bi ta nadzor bil učinkovit in eh, ne bi bil nujno povezan, kot je gospa rekla s postopkom ex ante in ex post. To pomeni, da moramo proučiti možno formulo, s pomočjo katere bomo lahko izvajali ta nadzor na dveh ravneh, torej na strani Evropskega parlamenta in na drugi ravni. Zato moramo to dobro proučiti, če želimo zagotoviti učinkovitost te določbe. Poleg tega, moramo vedeti, kaj pomeni obdelava podatkov oziroma informacij. To je bistvo dela Europola. Informacije se pridobivajo in zato je uredba tista, na podlagi katere lahko Europol bolje posreduje informacije državam članicam in obratno. In hkrati je treba tukaj imeti dovolj dobra jamstva za zaščito teh podatkov. Ravno tako se moramo zauzeti za okrepitev zaščite osebnih podatkov in za razliko od tega, kar omogočajo sklepi sveta, je tukaj treba upoštevati mnenje Evropskega pooblaščenca za osebne podatke oziroma za Evropskega varuha osebnih podatkov. Potem še nekaj, kar mora Evropska komisija vedeti. Povsem sem na razpolago kolegom in poročevalcem v senci za kakršne koli informacije v zvezi s tem postopkom pripravljen sem prisotovati na vseh potrebnih neformalnih sestankih, da bomo lahko razpravljali o vprašanjih, kjer, o katerih se strinjamo in o katerih se razhajamo. Sedaj pa časovni okvir, ki ga potrebuje Europol. Z našim delom bi morali nujno zaključiti, preden se zaključi današnji. Eh, trenutni sklic našega parlamenta in zato sem vam na voljo v celoti s svojim delom in svojo razpoložljivostjo, se vam popolnoma na razpolago. Sedaj pa kar se tiče gospe Viktorije Miči, zelo zadovoljen sem, da ona predstavlja komisijo, to je prava strokovnjakinja, ki zelo dobro pozna vsa vprašanja, s katerimi se ukvarjamo. Zelo dobro pozna Europol in včast mi je, da z njo že dolgo časa sodelujem. Zdaj pa k vsebini teh, k vsebinskim vprašanjem. Najprej pravni okvir. Tega ne postavljam pod vprašaj, ampak vem, da bomo predstavnikom obeh agencij to potem še povedali, še zlasti CEPOL-u, eh, bomo postavili vprašanje o primernosti členov 87 in 88. O tem gotovo kaže razpravljati. Torej, pravni okvir je nekaj, čemu se bomo posvetili. Strinjam se z gospoda Miči, da je pomembno oživiti parlamentarni nadzor. In kar zadeva drugi cilj, torej učinkovitost boja proti kriminalu in izboljšanje sodelovanja in usklajevanja z državami članicami, je to nekaj, kar je nujno, če želimo okrepiti samo strukturo Evropola. Seveda, Doseči moramo strukturo, ki bo v pravnem smislu močnejša, zlasti kar se tiče pridobivanja ter ravnanja in shranjevanja osebnih podatkov. Dejansko je treba zgraditi sistem zaščite podatkov, ki bo učinkovit, če bo ponujal tudi več jamstev. In kar zadeva samo usposabljanje, pa mislim, da je boljše, če prihranim svoje pripombe za naslednjo točko, ko bomo slišali, kaj bodo v zvezi s tem imeli povedati Europol, Cepol ter upravni sveti teh agencij. Lahko pa že vnaprej nakažem, da bom da sem sam pisno in osebno že izrazil svoje nasprotovanje tej druž združitvi. Kljub temu, da sem proti tej združitvi, pa sem se pripravljen pogovarjati, sem pripravljen prisluhniti in sem pripravljen pokazati določeno fleksibilnost zlasti pri tem, da bi okrepili status ter ureditev obeh agencij. Tako da to želim povedati komisiji, kar pa zadeva sam svet, pa no, res obžalujem, da smo tako malo slišali iz njegovih ust. Namreč, če nam svet pride sedaj sem in pove, da so odvisni od odgovora na pismo gospoda Lopeza Aguilarja in nam to povejo danes, pri čemer bo prav k malu že mesec juni. Eh, z vsem spoštovanjem do osebe, ki je to povedala, naj povem, da je to res informativno izredno borna in borna izjava. Vsi vemo, da se bo o tem razpravljalo znotraj sveta PNZ. Eh, pred nami bosta predstavnika Europola in Cepola. In vsi vemo, da je ta možnost, ta predlog bil predan državam članicam zato, da pripravijo svoje mnenje o tem. In uh, poslušajte, gotovo eh, ne morete odgovoriti rekoč, da boste jutri odgovorili gospodu Lopezu Agulariju in da je to dovolj za vaše strani za odgovor. Uh, Po mojem to pomeni, da enostavno niste sprijeli svoje obveznosti so zakonodajalca. Kot so zakonodajalec ne morete reči, no, ne vem, mogoče bomo jutri kaj vedeli. Hvala. Opinion, eh, o... Najlepša hvala za zelo jasno podano mnenje glede teh vprašanj. Zelo pomembno je torej, da začnemo z razpravo o teh vprašanjih. Predtem Pa najprej prosim enega izmed naših gostov, gospoda Johna Omahonija, ki je predsednik upravnega odbora Epola, Europola, da poda svoje mnenje o tem predlogu. Pet minut približno imate na voljo, na to pa sledi razprava. Najlepša hvala, predsedojoča, najlepša hvala, da ste mi dali priložnost, da danes naslovim obor v navezavi na predlagano združitev Europola in Cepola. Naj na začetku podarim, da je upravni odbor nedavno razpravljal o tem vprašanju na sestankih, ni pa še imel priložnosti natančno preučiti in razpravljati o predlogu komisije. Tako da lahko najprej podam prve odzive na naš eh, predlog. Bolj eh, pretehtan odziv pa bo podan eh, približno 22. in 23. maja v, pisnem, v pisni obliki dokument bo izoblikovan v Hagu, potem, ko bodo pristojni za to natančno preučili pristojni. Po objavi dokumenta 27. marca smo sprejeli dogovor, da bo šlo zapisni postopek um, glede prvih odzivov na predlog komisije združitve Europola in Cepola. Dobili smo 18 pisnih prispevkov in ugotovili, da upravni odbor trenutno ne podpira predlaganega združenja Europola in Sepola. Opisal bom glavne razloge, ki so jih predstavniki upravnega odbora podali. Gre za naslednje zadeve. Obe agenciji Europol in Cepol imata v sami osnovi različne mandate, ki se ne prekrivajo. Cepolove dejavnosti posegajo na področje preprečevanja kriminala, na čezmejno zagotavljanje javne varnosti, izboljšanje pozna, poznavanja evropskih inštitucij njihovega dela strani uradnikov. Potem gre tudi za izobraževanje glede spoštovanja demokratičnih načel, pravico do zaščite, pravico do obrambe in uporabo evropskih policijskih sil na kriznih območjih. Uh, V skladu s trenutno predlagano odredbo bi to sedaj padlo pod uh, področje uporabe Evropola. Gre torej za nekatere naloge, ki gredo veliko preko pooblastil Evropola. Gredo preko 88. člena, ki govori o nalogah Evropola, naprimer o sodelovanju organov pregona, ko gre za čezmejni kriminal in ere hude kriminalna dejanja. Gre torej za preseganje tega, kar narekuje evropska politika. Kar pomeni, da bo to vplivalo tudi na Europolovo zmožnost osredotočanja na lastne osnovne naloge. Poleg tega ne pozabimo, da se nalaga tudi naloga vzpostavitve Evropskega centra za boj proti kibernetnemu kriminalu kar pomeni, da bodo osnovne naloge Europola pravzaprav lahko s časom postale sekundarne naloge in izgubljale na pomenu. Poleg tega spremembe zahtevajo dodatno strokovno znanje, naprimer na podlagi na področju vzpostavljanja izobraževanja policijskih organov in na področju naprimer um, hudega kriminala. Na tem področju zagovarjamo ločeno obravnavo teh področji, kar pomeni, da bi o združevanju obeh agencij lahko govorili le na tistih področjih, kjer prihaja do prekrivanja mandatov. Kar pa ni ravno najbolj razvidno iz predloga komisije. Prav tako iz predloga komisije ni ravno razvidno, ali bi novi predlog res zagotovil bolj smotrno uporabo sredstev. Potem smo se ukvarjali tudi z vprašanjem finančnih prihrankov in eh, pridobitkov na učinkovitosti. Po našem pregledu predloga komisije mislim, da predlog ni dovolj podroben in ne ustreza oziroma ne upošteva posledic in zahtev po človeških in finančnih virih, ki bi se zahtevali za izvajanje predlaganih določb ocenjujemo, da primankuje človeških verov za združitev, kar bi ogrozilo učinkovito izvajanje nalog tako Evropola kot Cepola. Kot Evropska agencija Europol učinkovito sodeluje že sedaj s Cepolom, kjer je to potrebno. Zelo dobro sodeluje tudi z državami članicami in komisijo. Združenje bi lahko zmanjšalo zmožnost sedovalje Cepola zaradi predlaganih sprememb v drugem ciklu politike, kar bi pomenilo tudi spremembe pri zagotavljanju obsežne akademije Europola za usposabljanje v primeru kazenskega pregona, ko gre za čezmejne primere. Kar se tiče sodelovanja z drugimi agencijami, naprimer Frontexom, Stokholmski program govori o nalogah Europola v tem kontekstu in se ne dotika nalog usposa usposabljanja. Cepol in Frontex sta tista, ki naj bi torej odigrala ključno vlogo pri usposabljanju mejnih eh, organov pregona. In v tem kontekstu se sprašujemo, zakaj pri predlagani združitve niste v združitev vključili tudi Frontexa. Po našem mnenju torej eh, predlog ni skladen z 88. členom pogodbe o delovanju EU, v skladu s katerim naj bi pri prek eh, rednega zakonodajnega postopka določili narogo Europola v uredbi. In zaradi tega naj bi to upoštevali tudi pri vzpostavitvi nove agencije Europol. Torej prihaja do nekaterih nesoglasij in o teh je treba razpravljati. Nekateri vidiki, ki so predlagani strani komisije, so torej vprašljivi. Poleg tega se mi zdi pomembno izpostaviti nedovoljšno posvetovanje z upravnim odborom združenja pri postopku združevanja s cepolom. Naš upravni odbor je vedno z veseljem podajal svoje mnenje, preden je prišlo do javne objave dokumentov. Ampak v tem konkretnem primeru, pri tem predlogu, komisija ni zaprosila za naše mnenje pri oblikovanju predloga. Preden zaključim, naj še enkrat ponovim, da je to mnenje delegatov upravnega odbora. To so mnenja, ki smo jih dobili v pisni obliki in so preliminarne narave. Uh, Na naslednjem sestanku upravnega odbora bomo podrobneje razpravljali o predlogu. Najlepša hvala. Zelo všeč mi je tudi vaša ideja, da bi vključili v, v to tudi Frontex. Dobro. Sedaj pa dajem besedo gospodu Fintanu Feningu, ki je predsednik uprave Cepola, da predstavi svoje mnenje glede predloga. Najlepša hvala, predsedujoča. Spoštovanje poslanke in poslanci. Lep pozdrav vsem. Cepol je vzel na znanje predlog komisije, da bi prišlo do združitve Cepola z Europolom. V tekom 29. sestavka uprave Cepola smo prišli do naslednjih sklepov. Gre za pet pomembnih točk. Združenje Europola in Cepola ni koristno. Kaj ti? Združevanjem bi bilo veliko težje zagotoviti sodelovanje s Cepolom. Gre namreč za mrežo partnerjev, ki skrbijo za vidike usposabljanja or uradnikov organov pregona. Gre tudi za sodelovanje z drugimi agencijami prek eh, njihovih mrež za sodelovanje. In postopki sodelovanja potekajo zelo različno. Različni so si tudi glede upravljanja. Na to drugi vidik predlagan eh, premik uslužbencev ni realističen. Trenutna obranitev upravnega osebja bi morala biti zagotovljena tudi v prihodnosti. In mislim, da ni upravičeno pričakovati, da, bo, da bi lahko trenutno osebje Europola pokrilo širitev teh na delovnih nalog. Poleg tega ni bilo na voljo natančnejših ocenitev glede dodelitve človeških virov za te naloge strani komisije. Potem tretji vidik. Ni videti večjih prihrankov oziroma smiselnosti dodatnih prihrankov na področju upravljanja cepola. V preteklih letih smo namreč zelo vidko zastavili upravljanje cepola. Četrti vidik pove, povečujejo se stroški za usposabljanje cepola. Področje izobraževanja strani cepola poteka predvsem strani držav članic. Države članice so tudi tiste, ki nosijo levji delež stroškov. Tako da se postavlja vprašanje, v kolikšni meri bi lahko takšen sistem ohranili tudi po združitvi z Europolom. Peti vidik. Trenutno sodelovanje med Europolom in Cepolom je dobro in to je argument proti združitvi. Kar se tiče vidikov koordinacije med Europolom in Cepolom in drugimi evropskimi agencijami na področju zagotavljanja varnosti, lahko rečem, da trenutno zagotavljamo oziroma preprečujemo podvajanje nalog. Kar se tiče uprave Cepola, smo jasno proti ideji združevanju Europola in CEP. Uprava naj bi torej podala mandat za direktorja, da bo predstavljal to skupno stališče na vseh ravneh razprave o tem predlogu v evropskih institucijah. 20. marca je uprava soglasno sprejela to odločitev. Najlepša hvala za besedo. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo gospodu Banfiju, direktorju Cepola. Madam Čer, <clears throat> honorable member. Gospa predsedujoča, spoštovani člani odbora Libe, spoštovane dame in gospodje. Tudi sam bi se rad eh, zahvalil, da ste mi dali priložnost, da danes prisostujem sej in predstavim mnenje uprave Cepola kot direktor Cepola, Kot ste slišali, sem prejel mandat za zastopanje našega skupnega stališča glede združevanja. Mislim, da se bom težko izognil podvajanju tega, kar so dejali že prejšnji predstavniki naših obeh organizacij. Mislim, da so že izčrpali vse argumente, ki sem jih želel podati. Naj torej samo podprem in jim čestitam za dobro predstavljena mnenja. Naj pa dodam, v zadnjih treh letih od leta 2010, torej je Cepol ugotovil in priznal, da so potrebne spremembe. In že od leta 2010 izvajamo spremembe, vključno z spremembami upravljanja Cepola, ki jih je omenil predsednik uprave, kar pomeni tudi zmanjšanje števila zaposlenih na 60 oseb. Poleg tega smo znašli tudi število sestaškov uprave iz petih letno na dva. Potem smo drugače zastavili tudi delo strokovnih skupin in drugih enot in smo res na ta način poenostavili način odpravljanja cepola. Poleg tega smo bolje uporabljali tudi finančna sredstva, tako da bi lahko povečali učinkovitost Evropske policijske akademije. V okviru enakega proračuna smo od, od leta 2009 do sedaj povečali učinkovitost um, in od leta 2011 naprej drugače oblikujemo vključenost um, študentov. Predvidevamo namreč tudi usposabljanje nadaljavo prek um, elektronskih stikov in število takšnih iz, spletnih izobraževanj se, je, se bo še povečalo v letih 2013 in 2014. Poleg tega je prišlo tudi do izbr, izboljševanja na področju zagotavljanja odgovornosti in stikov z evropskimi institucijami. Poleg tega naj ob naj izpostavim, da smo imeli 14 revizij v zadnjih letih, kar pomeni, da smo zelo dejavni na tem področju. Z veseljem pa sklenem tudi, da vseh 14 zunanjih eh, ocen je pokazalo, da je cepol učinkovit, dobro delujoč in usmerjen, tako da to kaže na dobro prihodnost naše agencije. Potem ne se donaš, dotaknem še enega vidika. Usposabljanje CEPOL-a je popolnoma insti, vključeno v delo institucij na tem področju. Zelo dobro sodelujemo s komisijo in svetom in drugimi generalnimi direktorati in agencijami. S tem zagotavljamo učinkovito delo in upoštevamo politične cikle, predvsem ko gre za prednostne naloge boja proti resnim, resnemu in hudemu čezmejnemu kriminalu in izpolnjevanja nalog štokonskega programa. Poleg tega spodbujamo boljšo uporabo sredstev za zagotavljanje vzajemnega izobraževanja in izmenjavo praks. Poleg tega smo opazili tudi, da je sodelovanje med Cepolom in Europolom zelo dobro. V prihodnih letih bi lahko bilo še boljše trenutno računamo na profesionalno podporo, strokovno podporo strani Europola, ko gre za hud, grožnje hudega kriminala v okviru izpolnjevala navolok novega političnega cikla. Poleg tega imamo približno 800 usposabljavcev v okviru katerih nam Europol zagotavlja približno 40 strokovnjakov. Glede na vse, kar je bilo dejano in glede mandatov, mislim, da je popolnoma jasno, da sta mandata obeh agencij drugačna, popolnoma drugačna. Govorili smo o tem, da bi na mesto 100 ljudi bilo sedaj 30 ljudi na voljo za spremljanje zadev organiziranega kriminala. Potem pa bi 70 ljudi namenili, naprimer za upravljanje civilnih um, kriz, za vprašanje vodstva in drugih področji, ki niso v pristojnosti CEPOL-a. Dame in gospodje, trenutno obstaja dogovor med Europolom in predsednikom CEPOL-a, da si prizadevamo za boljšo prihodnost na področju usposabljanja uradnikov. Upam, da bomo v prihodnosti lahko ustrezno odgovorili na povečanje popraševanja po izobraževanje policijskih enot. Tako da bi vas prosil, da razmislite o tem, kakšne so privrčevane vrednosti, ali so smiselne. Ma ne bi bilo bolje vložiti konkretnih sredstev v izobraževanje in zagotoviti večjo varnost v Evropski uniji. Najlepša hvala. Sedaj pa prosim gospoda Wainwrighta, direktorja Europola, da predstavi svoje mnenje. Najlepša hvala, predsedujoča. Lepo zdrav vsem kolegom. Glede predloga uredbe, nekaj čisto splošnih pripomp. Mislim, da bodo natančnejši pogovori šele začeli potekati. Uh, Europol je v prihodnih mesecih in še kako pripravljen pomagati vašemu odboru v razpravah, predvsem eh, poročevalcu. Gre za, namreč za razpravo o zelo pomembnem predlogu komisije. Naj najprej razložim ozadje predloga. Izboljšali naj bi delovanje Europola in njegovo učinkovitost ter tudi povečali njegovo odgovornost v navezavi na. Evropski parlament. Zaradi tega se s predlogom spreminja tudi ureditev in upravljanje Europola. V sporočilu komisije je slišati veliko besed v to smer, predvsem kar se tiče izboljšanja učinkovitosti agencije, ki se sooča s še daljno večjimi grožnjami, predvsem eh, ko gre za nevarnosti, ki izverejo iz organiziranega kriminala. Kar se tiče usposabljanja in predlogov, ki so bili podani, Gre za dokaj nove predloge, ki bi, uvedli, ki bi uvedli nekatere zelo pomembne spremembe na režim zagotavljanja varnostnih podatkov v okviru Europola. In to pomeni, da bo treba zagotoviti, da s tem v praksi ne bi prišlo do zmanjšanja učinkovitosti agencije v tem pogledu. Gre za podrobnosti, o katerih bomo zagotovo podrobneje razpravljali tako v svetu kot v odboru. Kar se tiče združitve s Cepolom, mislim, da imam sam na voljo še manj dodatnih argumentov, ki bi jih lahko podal proti združevanju. Mislim, da smo slišali zelo jasno mnenje predsednika upravnega odbora, od katerega se sam ne odklanjam. Naj pa podam nekaj dodatnih tehničnih informacij glede teh vprašanj. Morda bo to lahko prispevalo k razpravi. Kot je dejal direktor Banfi, mislim, da je res eh, potrebno okrepiti evropsko schemo usposabljanja. Seveda lahko govorimo o različnih strukturnih eh, modelih, različnih programih. Ni nujno, da se takšna ustrojitev nanaša na združitev Europola in Cepola. V osnovi je treba preprosto izboljšati usposabljanje uradnikov organov predgona. Tudi ideja Akademije Europol ima svoje prednosti. Trenutno ugotavljamo, da uradniki pregona ne razumejo ravno najbolje vsebin policijskega sodelovanja na ravni EU vsaki državi torej, lahko ugotovimo, da uradniki niso ravno najbolje seznanjeni z možnostjo sodelovanja z Europolom, naprimer. kaj šele, da bi vedeli, kako natančno potekajo in se izvajo ukrepi v tem okviru. Kar pomeni, da obstajajo v Evropi zelo različne kulture zavedanja možnosti sodelovanja na evropski ravni prek Europola. To bi lahko izboljšali, ampak kot sem dejal, obstaja več strukturnih možnosti za zagotavljanje letega. Direktor Banfi je dejal, da zelo dobro sodelujemo in s tem se strinjam. Dejal je, da približno 30 odstotkov um, tečajev organiziramo skupaj. Bi jim združitev privedla do, dodatne, um, do dodatne učinkovitosti, da mogoče bi res lahko zagotovili več skupnih usposabljanj, ampak treba je res natančno preučiti posledice združitve. Predvsem, kaj bi to pomenilo v okviru združitve obeh agencij. Treba je pretehtati predvsem dodatna pooblastila, dodatne naloge za Europol in njegovo zmožnost absorpcije teh nalog. Potem glede same združitve, če se boste zakonodajalca odločila, da bo do združitve prišlo, potem bi v praksi morali razmisliti tudi o drugih vidikih, naprimer o razpoložljivosti prostorov. V skladu s trenutnimi izračuni bi morda bilo možno govoriti o središču, ki ga ima trenutno Europol, ampak če si pogledamo praktične zmogljivosti trenutno približno 856 tisoč ljudi lahko sprememo v Hagu. Trenutno imamo približno 828 tisoč ljudi, ampak predla, pre, predvidevamo, da bomo dvignili to število na 75 ali 85 tisoč. Tak, tako da predlog komisije predvideva še dodatnih 45 delovnih mest za EC43 za združitev, kar pomeni, da smo prišli do konca naših zmogljivosti. Tako da mislim, da, smo, da ne vem, če bi to ravno dobro delovalo v praksi. Mislim, da naredimo na naše omejitve. Potem pa naj se dotaknem še tega, kar je dejal naš predsednik upravnega odbora. Osnovna naloga Europola je operacijska podpora državam članicam. Torej praktični vidik, praktične posledice za Europol, praktične posledice na vire. V kontekstu obravnave teh posledic bi morali premisliti, ali bi prišlo do neto prednosti na podragi združitve ali pa do česa drugega. Najlepša hvala za predstavljena mnenja. Sedaj pa dajem eh, besedo članom odbora. Gospod Weidenholzer želi besedo. Izvolite. Ko je prosila za besedo Kinga Gala. Prosim, gospod Weidenholzer, začnite in na to pa sledijo naslednje pregresitve. Najlepša hvala, predsedujoča. Gle za zelo nenavadno oziroma samo svojo razpravo, ki jo vodimo. Gre po eni strani za Europol in zakonodajni predlog, ki je po, moj, po mojem mnenju že tako odvečen. Veselim se, da je poročevalec zelo optimističen, da bi lahko že v našem v teku mandat, trenutnega mandata prišli do dokončnega sklepa. Europol je res pomemben in treba je pomisliti, kakšno dodatno vrednost ima. Državljani se zavedajo, da Europol dobro deluje in da dobro izvaja svoje naloge. To evropskim državljanom zagotavlja varnost in s tem prinaša pozitivni vidik. Z tega stališča je Europol zelo pomemben. Zaradi tega je po mojem mnenju pomembno, da parlament nad njim izvaja nadzor. Dobro je, da te vidike nas splošno izboljšamo. Ne bom se tu spuščal v podrobnosti samega predloga, bi pa izpostavil eh, pomembnost tega, da pripišemo pomembnost nekaterim vprašanjem, ki se zastavljajo, naprimer glede prenosa podatkov na podlagi načela zadetka tu mislim, da je treba upoštevati stališče, ki je bilo podano strani Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Mislim, da je treba te vidike obravnavati v navezavi na svežen za varstvo podatkov. Tu so torej nekateri vidiki, ki jih je treba nujno upoštevati. Eno izmed takih in področji je eh, tudi sporazum Evropskega parlamenta in Evropola glede tajnosti podatkov in dokumentov. In v tem kontekstu, če se izrazim zelo vljudno, smo prišli že do te točke, ko je treba res končno razpravljati o nujnih vlogah agencij. Seveda vedno govorimo tudi o stroškovnih vidikih, sploh v trenutnem kontekstu. Tudi zame je ta vidik pomemben. Še pomembnejše pa je zagotavljanje neodvisnosti agencij. Še, kon, če smo torej pod časovnim pritiskom, je toliko š, torej še bolj pomembno, da se osredotočamo na ključna vprašanja. To pomeni, da ne načenjamo oziroma ne povzročamo težav tam, kjer jih pravzaprav ni. Treba si je preprosto pregledati dokument kajti na koncu imamo še vedno možnost, da nekatere vidike, ki niso ključnega pomena, obravnavamo na, ob nadaljnih razpravah. Sam sem torej mnenja, da trenutno želite zadeve zelo hitro razrešiti in to ni nujno vedno v našem skupnem interesu. Hvala. Hvala, gospod Matijo. Prosim. In potem še drugi. prosim, če govorite minuto in pol, največ dve minuti na posameznika, tako da boste vsi imeli priložnost, da poveste svoje. Merci, Hvala, gospa predsedujoča. Res mi je žal, da nisem bila tukaj in nisem mogla prisluhniti govornikom, ampak. Uh, v bistvu vsi vemo, zakaj so tukaj. Ta razprava je po mojem mnenju izredno pomembna in žal nas je kar nekaj poslancev bilo na glasovanju v odboru Krim o, o tem poročilu, ki je izredno pomembno. Kakorkoli kolegi mi bojo oziroma asistenti že povedali, kaj je bilo povedano. Torej, Europol. Eh, treba je zagotoviti neodvisnost te institucije, ki upravlja izredno pomembno delo in na področju zagotavljanja varnosti evropskih državljanov. In gotovo je to izredno pomembno, saj je varnost državljanov ena njihovih temeljnih pravic in v zvezi s tem gotovo nimamo kaj drugega povedati. Vsekakor pa se mora agencija s časom tudi razvijati. Uh, Eh, poročila, ki jih slišimo v našem odboru, so pogosto precej dramatične narave, kar kaže, da bo treba te agenciji dati na voljo dodatna sredstva. Kar pa zadeva CEPOL, um, ki je pač posebna agencija in uh, posebej pač samostojno deluje. Sama mislim, da bi moralo tako tudi ostati, da bi morali njeno neodvisnost zagotavljati še vnaprej. Razumem sicer, da komisija v duhu varčevanja razmišlja o drugih korakih, pač taka prizadevanja si delijo vse institucije na nacionalni in na evropski ravni, ampak parlament, ki sicer to sporočilo komisije razume, meni, eh, da lahko poiščemo tudi kakšno drugo rešitev. Gospod Dias de Mera je že povedal, da smo pripravljeni prisluhnuti komisiji in poiskati skup neko rešitev, ki bo dobro za vse, vendar pa se nam ta združitev ne zdi v redu, ne za evropske državljane, ne za Evropsko unijo in niti ne za usposabljanje policijskih sil na dolgi rok. Če želimo zagotoviti, da bo to usposabljanje um, policije iz kmalu 28 držav članic potekalo v redu in na primeren način še naprej, potem mislim, da to ni dobra rešitev. Uh, seveda pa je treba najti najmanj slabo rešitev, če že uh, rešitev iščemo, uh, ampak v tem duhu moramo zagotoviti neodvisno delovanje Europola in Cepola. To je naše stališče. Hvala. Eh, madame Ernst. Herr Gospod Ernst, prosim. Ja, vielen Dank. Um, Najlepša hvala. Z zastaviti si moramo vprašanje, kaj pravzaprav pričakujemo od nove uredbe o Europolu. Zastavimo si lahko številne naloge, ampak treba se vprašati, kaj je bistveno. In moj odgovor je transparenten in učinkovit način sodelovanja na policijskem področju. Temu se ne moremo ogniti, tudi mi tega ne moremo storiti. In v tem kontekstu je treba res zastaviti vprašanje, ali je združevanje sile res potrebno. Mislim, da ne. Če bomo širili torej mandat Europola, moramo poštevati, da gre za širitev, lahko pa rečemo, da torej usposabljanje samo po sebi ni pomembno in preprosto zanemarimo teh dodatnih 30 odstotkov. Od Po drugi strani pa komisija govori o črni skrinjici. Mislim, da je komisija sama ena izmed največjih črnih skrinjic, s katerimi imamo pravka in v tem kontekstu igrajo zaščita podatkov, igra zaščita podatkov glavno vlogo. Uredba o zaščiti podatkov iz leta 2001 ena ima sicer pomembno vlogo, ampak v okviru svežnja o zaščiti podatkov moramo obravnavati tudi ta predlog. In tu ne vidim velikih napredkov. Mislim, da bi lahko to uredbo lahko obravnavali šele takrat, ko bomo zaključili z obravnavo svežnja o zaščiti podatkov, kajti to bo, to bo lahko imelo velike posledice. Predstavnica komisije je poleg tega omenila tudi, da bi poročila o upravljanju dobil tudi Evropski parlament. To se mi zdi dobro, ampak kaj to dejansko pomeni? Kaj uredba pravzaprav uh, pomeni v kontekstu trenutnih razprav? Govori, ugotovili smo, naprimer, da je Europol proti javni objavi nekaterih dokumentov. Pogosto gre za deloma tajne dokumente, ki se jih ne razkriva. Tako da zadeve niso najbolj jasne za nas so zelo pomembna stališča zagotavljanja transparentnosti in zaščite varnosti podatkov. To je v našem glavnem interesu. Toliko za enkrat. Hvala. Eh, Hvala, Kinga Gal, prosim. Hvala. Zelo zanimivo je bilo slišati te informacije. Hvala lepa, da ste prišli vsem. Seveda nas vse zelo zanima večja učinkovitost policijskega sodelovanja v Evropi. Treba je ljudi seznaniti z vsemi možnostmi sodelovanja med organi pregona. Seveda, Europol potrebuje sredstva za to, da izpolni svoj mandat. No, prav tako pa je res tudi to, da Če potrebujemo učinkovito policijsko sodelovanje, potem je pred tem najpomembnejše usposabljanje, kajti to je osnova za nadaljne sodelovanje. Če nekaj že v redu poteka in sedaj smo ugotovili, da to je tako, da je učinkovito, potem res ne razumem, zakaj bi sedaj ubrali neko drugo pot, ker ti ta druga pot morda ne bo tako zelo uspešna. Zato mislim, da združitev ni dobra rešitev. Se strinjam s prejšnjimi govorci, ki so dejali, da bo to morda celo najslabša možna pot. Če nekaj v redu poteka, potem moramo to ohraniti in celo še ukrepiti, spodbujati. Ne pa da poskušamo na silo ustvarjati težave, ko pa vidimo, da so morda nekatere, nekatere težave že rešene. Hvala lepa še dva govorca, Sivi Gijom in gospod Albrecht. Potem pa še sama par besed za konec. Ja, zelo na hitro se bomo oglasila, eh, saj je mm, današnje dopoledne precej zanimivo. Um, glede na to, kaj vse smo že slišali in komu vse smo že prisluhnili. Torej, v zvezi s tem vprašanjem se mi nekoliko zdi, da vse to v zvezi z izboljšanjem delovanja, k čemer naj bi vodila združitev teh dveh institucij, um, je predlog, v zvezi s katerim smo slišali bolj ali manj negativna mnenja. In, uh, Če je razlog za to zgolj finančne narave, potem res ne razumem prav dobro, kam ta namira vodi. Mm. No, in mogoče bi, da ne bi govorili zgolj o združitvi teh institucij, raje govorili o tem, na kakšen način lahko izboljšamo njuno delovanje, kakšni izzivi so pred njima v prihodnosti in kako lahko um, se izboljša njuna funkcija. Much, Hvala lepa, predsedujoča. Hvala lepa vsem, da ste prišli. Kot je gospa Matijo že povedala, tudi sam se moram upravičiti, ker sem prišel pozno, ker smo pač glasovali v odboru Krim. Uh, treba razmisliti o našem notranjem delu, o organizaciji dela pri organiziranih kriminalov, pa tudi pri pregledu Europola. Kot prvo, varstvo podatkov. To je seveda ključen dejavnik uredbe o Europolu po mojem mnenju. Ima Europol večje zaupanje, predvsem po zaslugi boljših pravil glede varsta podatkov. Sedaj še želimo ukrepiti izmenjavo podatkov med policijskimi organi in Europolom. In zato potrebujemo skupne standarde za varsta podatkov. Uredba o Europolu je seveda zelo povezana z direktivo o varstvu podatkov tudi za organe pregona. To je trenutno tudi pred nami. Zato res vse pozivam vse vas, da ustrajamo, da se države članice morajo dogovoriti o skupnih zavezujočih standardih v okviru te direktive. To je predpogoj za nadaljne delo. Tudi vsi poročevalci v senci pri tej direktivi mislimo, da je to predpogoj za to, da spremljamo to direktivo. Najprej moramo sprejeti to direktivo in potem gremo naprej še na krepitev izmenjave informacij v okviru Europola, kajti države članice in organe pregona v vseh državah morajo zaupati drugim organom v drugih državah, zato potrebujemo te zavezujoče standarde. Torej, prosim, skupaj moramo delati, zato da bi naredili korak naprej pri teh dveh vprašanjih. To je predpogoj eno za drugo, to potrebujemo v imenu parlamenta lahko rečem, da bomo strali na tem. Še zadnji stavek se opravičujem, ker sem nekoliko predolg. Še glede cepola imam eno pripombo. Se popolnoma strinjam s tistim, kar so povedali kolegi. Cepol mora biti neodvisen, to je koristno. Ko gre za krepitev Europola, tudi z proračunskega vidika, pa naj povem to, da je to sveda tudi prioriteta v našem proračunu če bomo sedaj še naprej porabljali na stotine milijonov evrov za pametne meje ali pa evropejano, potem bo manj sredstev za dobro delo skupnih preiskovalnih ekip v Evropolu. To je tudi treba poštevati, ko govorimo o našem proračunu. Hvala lepa. Hvala lepa. Še sama par pripomp. No, tukaj imamo dve instituciji, ki dobro delujeta. Ta predlog je za nas zelo pomemben. Zelo pomembno je, da ga čim prej zaključimo še pred konca našega mandata. Sedaj vidimo, da v bistvu zapletamo svoje delo, ko gre za to združitev. Ta združitev ni bila ustrezno pripravljena. Pravzaprav še nismo slišali nobenih dobrih argumentov v korist združitve danes v tej razpravi. Ta razprava je bila nekoliko daljša kot eno uro to ni bilo dobro pripravljeno. Sedaj naj bi nekako prihranili sredstva, ampak tudi ta argument ni ravno prepričljiv, bi rekla. Sama mislim, da bi morali kar pozabiti na to združitev. Čim prej bi morali obrati drugačno pot. Sedaj moramo s zakonodajnimi predlogi narediti nekaj drugega. Seveda treba poštevati varstvo podatkov in pa druga vprašanja, ki mora biti še bolj operativna tudi za Europol. Bilo bi dobro nadaljevati s to razpravo. Slišali smo dobre argumente. Z veseljem bi rada slišala prevzetek vaših pripomp, pročevalca gospoda Diaz de Mere. Predne zaključimo s to razpravo. Prosim, pročevalec, še končni komentarji. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zares. Uh zelo cenim poročila, ki so jih pripravili predstavniki Cepola in Europola, tako njihovi predsedniki upravnih svetov kot direktorji. Eh, prvi komentar, ki se mi je porodil potem, ko sem jih slišal, je cela vrsta argumentov, ki govorijo proti združitvi. Večina teh argumentov so, je v veliki miri uh, eh, smiselnih, razumnih in lahko bi jih povzeli tako. Po eni strani se ugotavlja učinkovitost obeh agencij, ravno tako se potrjuje potreba potem, da je treba to učinkovitost še izboljšati, ravno tako se zdi logično, da če dovolj dobro delata agenciji ločeno, ne kaže eh, spuščati se v pustolovščine eh, združevanja, ki, niso, ne, ki, ki nimajo neke gotove prihodnosti. Te pobude se namreč ne zdijo uh, ustvarjene na trdnih tleh. In to ne z vidika prihrankov in ne z vidika možnosti izboljšanja dela in usklajevanja uh, teh agencij. Po drugi strani je ravno tako vprašljivo sklicevanje na člen 88. To pravim tudi sam. Uh, morali bi najti nek pravni in eh, bolj zavezujoč argument kot pa ta 88. člen, ki eh, naj ne bi omogočal pravilno delovanje. To bi lahko mogoče rekli za katerikoli drugi člen. Zato um, res s spoštovanjem sprijemam tudi pripravljenost vseh vas za sodelovanje s komisijo in tudi sam sem pripravljen sodelovati na vseh srečanjih, ki eh, bodo potrebna. Vse te stvari ne smejo namreč obviseti v zraku. Ehm, in naj se odzovem tudi na kolege. Prvič, vsi vemo, da se bo spomladi prihodnje leto končal Brans Hill. Britanci so rekli, konec je s tem. In torej, če smo proti združitvi, bomo morali poiskati nek nov Brans Hill. Eden od problemov, ki jih ima cepol v Hagu, je predvsem problem prostora in o tem je treba uh, tudi razmišljati. Ravno tako sem z veseljem prisluhnil komentarjev kolegov iz skupine socialistov, pa tudi kolegov ELS in drugih političnih skupin. Zahvaljujem se socialnim demokratom in njihovemu sporočevalcev za komentarje. In mislim, da si dejansko po nepotrebnem zapletamo življenje z tem vprašanjem združevanja agencij. Strenjam se z Veronik Matjo, ki eh, se ne strenja s to popolno združitvijo in zato je treba poiskati druge možnosti, sam sem istega mnenja. Gospa Ernst se sprašuje, ali sploh obstaja kakšen razlog za to združitev. No, o tem se razpravlja. In poleg tega gospa Ernst in gospod Albrecht izražata isto zaskrbljenost. In sicer, če moramo obravnavati vsa vprašanja v zvezi z zaščito podatkov, ki jih vsebuje uredba o Europolu in jih razširiti na širši spektr, o katerem razpravljamo tu v parlamentu v okviru poročila, eh, za katerega odvoram gospod uh, Albrecht. Kinga Gal je omenila tudi nekaj, kar je očitno in sicer, če sodelovanje poteka dobro, zakaj bi tukaj kar spreminjali. In uh, zato za konec naj poudarim, da bi ta združitev prinesla samo številne dodatne zaplete in nobenega argumenta uprit tej pobudi nismo še zasledili. Uh, niti ne na ravni boljše skrbi za varovanje in zaščito osebnih podatkov. No, kakorkoli, upam, to je bila samo črka A pri vsej tej zadevi in upam, da bomo šli dobro tudi čez BC in tako naprej do Ž. Hvala. Uh, Hvala lepa. Hvala lepa vsem gostom, da ste prišli in sodelovali v tej dolgi razpravi. No, gotovo bomo še nadaljevali z delom na tem zakonodajnem predlogu. Hvala lepa vsem. Še ena točka nas čaka. Sedaj se bom najprej poslovila, potem pa bomo nadaljevali. Eh, Kot rečeno, še ena točka nas čaka na dnevnem redu. In sicer, katera pa? Sporozumet EU in Republiko Turčijo o ponovno sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja. Renata Somor je poročevalka. Renato, prosim, da povzame svoje mnenje in stališča. Tudi komisije tukaj, vrčeno Francesco. Hvala pa vsem, ki ste bili tukaj v prejšnji razpravi. Sedaj pa prosim gospod Somer, da pove svoje mnenje. Glede, če ne boste sodelovali v naslednji razpravi, pa prosim, da svoje razprave nadaljujete zunaj dvorane. Tako da prosim, da nas pustite, da delamo na tej zadnji točki, kajti potem nas bodo tolmači kmalo zapustili. Gospa Somar, prosim. Ja, dank, Najlepša hvala, predsedujoča. Danes bi rada predstavila poročilo glede sporazuma o ponovnem sprejemu oseb z Republiko Turčijo. Rada bi predstavila tudi časovnico in nadaljni potek dela, tako da bomo vedeli, kdaj um, je rok za sprejetje oziroma uložitev predlogov sprememb in kako kakšna je časovnica glede nadaljnega morebitnega sprejemanja tega sporazuma. Torej, zakaj gre? Že v novembru leta 2002 sta se sestali Evropska unija in Turčija. Sporazumeli sta se, da bosta začeli pogajanje o sporazumu o ponovnem sprejemu oseb. Gre torej za vračanje tretjih državljanov iz Evropske unije. Osem let pozneje, 14. Jav, januarja 2012, je prišlo do zaključka pogajanj in sporazum je bil parafiran lani junija. Postopek pa zahteva privolitev parlamenta. Z našega stališča gre za Evropsko unijo zelo pomembno, pomemben sporazum. Vsi vemo, da je kopenska pot do Turčije, prek Grčije, ena izmed glavnih eh, poti ilegalne migracije v Evropsko unijo. Sporazumom o ponovnem sprejemu oseb bi imeli torej možnost nekoliko zajeziti te tokove. Sporazum o ponovnem sprejemu naj bi zavezal obe podpisnici k ponovnemu sprejemu oseb, ponovnem sprejemu lastnih državljanov in tudi sprejemu tretjih državljanov, ki nimajo državljanstva oziroma ki, ni, ki prebivajo brez dovoljenja. Trenutno stanje je takšno, sporazum je samo parafiran. Turčija je podala pogoje za dokončni sprejem in sicer je pogoj sprostitev vizumskega režima strani Evropske unije. Evropska unija, torej Evropska komisija, je prvotno stopila naproti tej turški zahtevi in je oblikovala akcijski načrt za sprostitev vizumskega režima. Ta akcijski načrt pa je seveda povezan s drugimi kriteriji. Zahteva zakonodajne in upravne spremembe v Turčiji, sploh ko gre za naprimer potne liste za sodelovanje z organi za nadzor meja in za zaščito temeljnih pravic. Vse to je torej povezano, neposredno povezano z režimom sprostitve vizumov. Sporazum o ponovnem sprejemu je za Evropsko unijo, kot sem dejala, seveda zelo pomemben. Gre za pomemben prispevek k zaezitvi nezakonitega priseljevanja. Istočasno lahko na ta način uh, zagotovimo boj proti čezmejnemu kriminalu. Predvsem imamo to v mislih trgovino z ljudmi. Poleg tega država članica Grčija bi lahko imela koristi, lahko bi jo konkretno razbremenili nekaterih nalog. Tako bi skupaj nosili breme nezakonitega priseljevanja, ki ima posledice na vse države članice. Evropska unija je torej predlagala akcijski načrt za sprostitev vizuskega režima Turčiji in s tem eh, ji stopila naproti. Sedaj pa Turčija mm, ne želi neposredno podpisati sporazuma o ponovnem sprejemu, kar bi bila logična posledica. Kar pomeni, da bo morda prišlo do tega, da bo Turčija zavračala sporazum sprejem sporazuma, dokler ne bo Evropska unija uvedla konkretnih sprostitev vizonskega režima za turške državljane, kar pa je po mojem mnenju popolnoma nesprejemljivo. Ne smemo postiti, da pritiskajo na nas. Zadnje poročilo o napredku je prav tako ponovno izpostavila dejstvo, da Turčija sploh ne spoštuje ozemeljske integritete Evropske unije. Čisto jasno se je to naprimer pokazalo v, v odknonilnem odnosu Turčije glede sodelovanja z ciprskim predsedstvom v drugi polovici leta. Turčija ne priznava Cipra kot lasne samostojne države in s tem mislim, da je treba jasno povdariti, da zavrača tudi celostnost Evropske unije, ne priznavanje neozemljske integritete. Turčija pravzaprav torej ne izvaja svojih eh, odgovornosti, ne spoštuje nediskriminacije državljanov drugih mm, držav in ne izvaja mm, določ sporazuma na konkreten in primeren način. Poročilo je pokazalo, da Turčija naprimer krši oziroma ne zagotavlja niti spoštovanja načel pravice do izbire vere, do temeljnih soboščin in podobnih pomembnih kriterijev v enaki meri, kot jih zagotavlja Evropska unija. V navezavi na sporazum o ponovnem sprejemu oseb je smiselno razmisliti tudi o nazadovanju Turčije ki ga ugotavljajo zadnja poročila. In s tem se postavlja pod vprašanje sodelovanje Evropske unije s Turčijo nasplošno. Z evropske strani je torej smiselno, da smo sprostitev vizumskega režima navezali na konkretne pogoje. Mislim, da tako jasno dajemo možnost in perspektivo Turčiji. Sprejemom eh, sporazuma o ponovnem sprejemu vse pa Turčija ponovno zavlačuje. Spet nas poskuša mm, postaviti v neugoden položaj in ponovno ne izvaja naloženih eh, oziroma sprejetih nalog, kar se mi zdi nesprejemljivo. Če Turčija podpiše nek sporazum, potem mora to tudi izvajati. Mislim, da bi Turčija s podpisom sporazuma o ponovnem sprejemu sej lahko poslala pozitivni signal Evropske unije. Konec koncev ne bo imela le Evropska unija koristi od tega sporazuma, tudi Turčija bo imela prednosti. Sporazum konec koncev omogoča dosego do končne sprostitve vizumskega režima, prav tako pa bi s tem Turčija dala znak, da priznava Evropsko unijo. Poleg tega bi Turčija dobila tudi finančno in tehnično pomoč strani Evropske unije. Šlo bi za izgradnjo naprimer mejne policije in za pomoč na, podlo, na, na področju nadzora meja. Predvideno so namreč sredstva iz evropskega poročuna. Torej, do učinkovitega izvajanja sporazuma je treba torej, upoštevati, da obstajajo dvostranski sporazumi z drugimi državami strani Turčije in te je treba do dokončnega sprejema sporazuma spoštovati. V tem kontekstu bi dejala, da trenutno še ni jasno, kako bo z dejanskim sprejemom sporazuma bilateralni dogovori strani držav članic in Turčije v že dlje čas, v nekaterih primerjih že dlje časa naletavajo na odpor strani Turčije in se jih ne spoštuje v predvidenih okvirjih. Torej apeliram, da bi pritisnili na Turčijo, da ne mudamo podpiše sporozuma ponovno sprejemu vseb in da od nas ne zahteva dodatnih eh, korakov in da nam ne pogojuje podpisa sporozuma. Drugače ne bi mogli privoliti v podpis tega sporozuma. Tako da menim, da je pomembno, da razpravljamo o relevantnem poročilu, tako da bomo dobro pripravljeni na pogajanja, ko bo pravi čas za to. Najlepša hvala. Hvala lepa za zelo jasno predstavitev tega polemičnega dosjeja. No, veliko se vas je prijavilo k besedi za to. Res vidimo, da je ta tema zelo pomembna. Sedem se vas je prijavilo. Sedem bi vas radi govorilo o tem. No, gledajte, res vas moram prositi, da govorite čim hitreje. Najprej, gospa Bosko. Za eno minuto, prosim. Prosim, če govorite samo po minuto. It is quite short, because our rapporteur told a lot and I want to react. No, pročevalka je veliko povedala, zato bi se rada odzvala na vse to. Jo je podpisala. Sprazumo ponovno sprejemu z državami kandidatkami in vse te države imajo prosto vizumski režim z Evropsko unijo. Mislim, da je pomembno, da bomo imeli ta sporozum o ponovno sprejemu tudi s Turčjo, ampak kar je pa tudi bistveno, je pa to, da bo ta sporozum dejansko dobro deloval. Ne želimo dokumenta, ki bo začel veljati, ampak ne bomo pa imeli ustreznih priprav pred tem. Kaj ti stvari o tem, da bi to pomenilo samo več težav in več problemov glede nezakonitega priseljanja. Turčija in Grčija že imata takšen sporozum o ponovnem sprejemu in se pojavljajo velike težave. To sem videla tudi na obisku v Grčiji lansko leto. Zato moramo poskrbeti za to, da bomo pridobili vsi, obe strani, če ne, stvar pač ne bo delovala. Sedaj moramo pripraviti sporozum, ki bo koristen za obe strani. če si pogledamo trenutno stanje, v Turčiji imamo pet spremnih centrov, ki jih financira EU. Nevladne organizacije pogosto pravijo, da to ni zadosti. Bojim se, da to potem slabo vpliva tudi na turško pripravljenost, da sprejema državljane tretjih držav. Treba je proučiti, kaj bi morali še storiti, ko bo začel veljati ta sporazum o ponovnem sprejemu, kajti treba je rešiti ta problem nepripravljenosti sprejemanja državljanov, kajti mislim, da vsi želimo, da se potem uh, pošilja te državljane nazaj, kajti to je samo bistvo tega sporozuma o ponovnem sprejemu. Seveda je potem treba še ugotoviti, kaj se lahko zgodi v kritični situaciji, kot naprimer sedaj pri sirski krizi na meji Sirijo. Naj še povem, da se je zgodilo tudi nekaj pozitivnega, kot naprimer memorandum o soglasju med Frontexom in Turčjo. To sodelovanje bo tudi ustvarilo ustrezno strukturo sodelovanja med EU in Turčjo, ko gre za nezakonito preseljevanje. Pa še nekaj, kar je tudi zaskrbljujoče tudi po mnenju nevladnih organizacij, država članice bi lahko zlorabile sporozume o ponovnem sprejemu, tako da bi zelo na hitro nazaj pošiljali nazaj turške državljane, ki delajo v Evropski uniji, če ne bodo imeli zadosti časa, da obnovijo svoje delo na dovoljenja. Kajti ta dovoljenja so vezana na sporozum o pridruževanju, zato bi morali prepričati morebitne zlorabe. Naj povzamem. Želimo, da se ta sporozum seveda podpiše, ampak je pa treba tudi rešiti konkretne težave. Hvala lepa. Gospa Grisbek, prosim, minuta. Merci, prezident, uh, eh, très rapidement. Mon... Eh, ja, hvala. Zelo na hitro naj povem, da načeloma se strinjam s pristopom poročevalke, vendar pa se ne strinjam v celoti. Uh, z njeno argumentacijo v zvezi s položajem in kontekstom tega poročila o vrnitvi. Mogoče mm, imam nekoliko zaskrbljen pomislek in tudi bolj politično pripombo. Najprej ta pomislek, zadržek. Če nam je Evropska komisija redno podajala informacije o veljavnih sporazumih na področju vrnitve in o tistih ki, o katerih se razpravlja, pa menim, da nismo dobili z njene strani dovolj konkretnih podatkov, kar zadeva zaščito vrnjenih uh, oseb. Um, in tukaj mislim predvsem na sporazum s Pakistanom iz leta 2010. Glede tega sem precej zaskrbljena in zato izpostavljam to vprašanje, ki se večkrat postavlja. In uh, dejstva niso v skladu z evropsko zakonodajo. Potem še nekaj, številne vrzeli smo ugotovili, kar zadeva Turčijo na področju pravnih reform, pravnih postopkov in tudi svobode tiska, če pomislimo tukaj na poročila poročevalcev brez eh, meja in na to, kako koliko novinarjev se tam zapira, eh, bi bilo treba malo bolje razmisliti o tem. In potem, ne na zadnje, če želimo storiti kakšen korak naprej v zvezi s Turčijo, bi morali bistveno več delati na vizumih. V zvezi s tem bi res morali vzpostaviti boljši dialog, dialog, ki bo upošteval načelo sorazmernosti in ki bo upošteval uh, tudi predpise Evropske unije in Turčije. Turčija je namreč edina država kandidatka, ki eh, ne uživa liberalizacije za vizume, medtem ko nekatere druge države, ki niso kandidatke, kot naprimer Ukrajina, so vključene v ta sistem. Eh, Eh, potem je pa seveda tukaj še zelo veliko drugih vprašanj in sicer eh, mobilnost eh, študentov, raziskovalcev in tako dalje v evropskem prostoru. No, ampak to je bilo bistveno. Hvala. Ja, se vem, kako je. Na voljo nam je bilo samo 20 minut, to je gotovo predvsej premalo. No, ampak tako pa če, gospa Erst, prosim, minuta, prosim. Jaz sem s pozoma, torej, tri točke. Gospa Zomer, kaj pravzaprav želite doseči? z neko državo naj bi Evropska unija sklenila sporazum in sicer z državo, ki po drugi strani ne eh, izvaja določb drugih podpisanih sporazumov. Tu vidim težavo. Poleg tega želi Turčija torej doseči tudi koristi zase nekatere koristi. Pravzaprav je bil, eh, bila sprostitev vizumskega režima nekakšno darilo Turčiji. Ampak sedaj turško navezavo in pogojevanje na sprostitev vizumskega režima mislim, da gre za. V tem kontekstu mislim, da gre za nespošljivo zahtevo. In v tem kontekstu želite podpisati sporazum s Turčijo, ki tega sporazuma pravzaprav sploh ne reži, želi, ki je sporazum samo parafirala. Ampak zakaj potem še ustrajamo? Čisto iz predvidnostih razlogov bi to storili, mislim, da to ni ravno najboljše. Potem naslednja točka. Mislim, da Turčija ni ravno zibelka demokracije. Mislim, da bi bilo zelo zanimivo, če bi kdo to trdil. Obeležimo številne kršitve človekovih pravic, da ne govorimo naprimer o hudih primerih kurdov. Seveda lahko navedemo še druge argumente, naprimer tisti komentar o Cipru. V tem kontekstu mislim, da si moramo zastavljati vprašanje, na koga se tole nanaša. Gre za tisoče, sto tisoče sirskih beguncev, naprimer. Potem tu imamo še številne druge državljane tretjih držav ali pa osebe brez državljanstva, na katere se to nanaša. Imate sploh pregled nad tem, na koga vse se to nanaša? Želimo res vse te osebe poslati nazaj v Turčijo? Veste, kakšne bodo posledice? V Nemčiji imamo približno uradne ocene, da gre za približno 10 tisoč oseb, ki bi jih morali v skladu s tem poslati nazaj v matično državo. Mislim, da bi bilo smiselno, če bi najprej pre povabili predstavnike Visokega komisarijata Združenih narodov za varstvo človekovih pravic, tako da bi nam bilo bolj jasno, o čem govorimo, o kom govorimo in šele to lahko govorimo o sporazumih in o dokumentih. Prosim poročevalko, da bi začela razmišljati v tej smeri in prosila za sodelovanje UNHCR. Mislim, da bi bilo dobro spregovoriti tudi z njimi o tem okviru. Hvala. Hvala. še gospod Klejs, še en poročevalce v senci. Prosim, poskusite končati minuti. Omdat uh, Turkije het belangrijkste transitland is voor illegale immigratie naar. Ja, Turčija je glavna država, preko katere poteka tranzit nelegalnih priseljencev v Evropsko unijo. In To je pomembno vprašanje, ki je hkrati politične narave. Namreč gre za to, da se povežeta oba dosjeja, dosje, dosje ki zadeva ponovni sprijem oseb in dosje o vizumih. Eh, to gotovo zadeva tudi druge države, vendar pa je pri Turčiji posebno pereč problem nezakonitih priseljencev. Tako da je v bistvu neke vrste izsiljevanje to se strani Turčije, pri tem, eh, ko noče podpisati sporazuma, če ne bomo sprejeli sporazuma o vizumih. In tukaj moramo paziti, saj bomo sicer prišli spet v položaj, ko se Eh, pravila ne bodo spoševala. Eh, Turčija bi lahko tako dobila sporazum eh, o liberalizaciji vizumov, vendar pa sama ne bi spoštovala drugih pogojev. In, To bi bila paradoksna situacija. Euh, gospa Flotre, ja, minuta pa res ni dovolj, ampak v redu, še sploh glede na to, da sem predsednica delegacije EU Turčija. Um, stvari so tukaj zapletene in um, gospa Somer je v zvezi s tem pripravila povsem novo sliko stanja odnosov s Turčijo in e, samo še dodatno zamegljuje s tem temo, ki je že sama po sebi dovolj zapletena. Tudi predstavniki Frontexa e, so nam povedali, da. E, tema prehajanja meje med Turčjo in Grčijo sploh ni več ena izmed glavnih problematičnih tem, saj so se poti razširile tudi preko proti Bulgariji oziroma po morskih poteh. Tako da je že to tema, ki je v naši razpravi slabo načeta. Potem pa imamo tukaj še uh, vprašanje politične ga eh, zagona. Ali boste uh, vi uh, še dodatno spodbujali Turčijo eh, oziroma jo zavirali pri tem, ko veste, kakšna situacija je v Siriji in ko sama Turčija sprejema na svojem območju preko 400 tisoč sirijskih beguncev in ali mislite, da bi uh, tukaj uh, to morali spregledati. Sama menim, da so um, določene, da so te stvari preveč občutljive in da v tej razpravi gotovo ne kaže sedaj um, se z istimi izrazi pogajati o sporazumu, o ponovnem sprejemu oseb. Ne smemo si zatiskati oči pred tem, kakšna je situacija. Uh, Po drugi strani točno vemo, kaj Evropska komisija sama počne s svojimi sporazumi o ponovnem sprejemu oseb. Točno vemo, kakšne so naše sposobnosti spremljanja položaja e, vrnjenih oseb. In tako e, e, mislim, da se moramo izogniti temu, da bi povzročili samo še več primerov kršenja človekovih pravic. In zato nek odbor za ta odbor za ponovno vračanje, kot vemo, tudi ne deluje in tudi ne moremo demokratičnega in parlamentarnega nadzora izvajati nad njegovim delom. Torej, Ob vseh teh elementih mislim, da je vsem jasno, da gre tukaj za izredno zapleteno situacijo. In poleg tega še nekaj. Turčija je žrtev neenake obravnave, ki je izredno škodljiva za naše odnose. Sploh sedaj, ko Turčija je sprejela nov zakon o priseljencih, ko prosi Evropo za pomoč pri spoštovanju pravic migrantov, um, pri tem, ko skrbi za to, da bi sredstva uh, za predpristopno pomoč namenila petim centrom, ki bodo skrbeli za spoštovanje človekovih pravic, za spoštovanje pravnih in drugih postopkov in tako naprej. Tako da to so res bistveni elementi, ki jih bilo, bi bilo treba ob vsem tem tudi upoštevati. Hvala. Vem, nismo imeli za dosti časa za to zelo polemično vprašanje, ampak pač vedno se moramo držati časa za govor. Sveda vem, da ste pročevalka o Turčiji in vem, da bi radi povedali še kaj več in podali nove informacije, ampak žal moramo naprej. Gospod Tifilides, prosim. Š in potem še gospod Keller in potem bomo morali zaključiti. Hvala. Samo kakšno minutko bo trajalo. Ne bi rad ponavljal za drugimi. No, gospod Somor, bi, kot pročeval, ki bi pa rad se zahvalil za to, da ste odprli to vprašanje. Tudi ravnanje Turčije napram Evropi, gospod Somor, je izpostavila to, da Turčija ni spoštovala teritorijalne integritete EU zadnjem obdobju ciprskega predsedstva. Zato me zanima naslednje. Glede, če Turčija ne bo spoštovala ciprskega predsedstva ali bo potem sploh spoštovala ta dogovor, če ga bodo podpisali vse države Evropske unije ali pa bodo potem to vse države razen Cipra. Kajti gledajte, Turčija je nezakonito in na vkljub kakršnikoli logiki izdala vizume državljanom tretjih držav, da odhaja na okupirani del Cipra ti nezakoniti migranti prečkajo zeleno črto in potem gredo naprej v Evropo. In to je velik problem, ki ga bo treba rešiti. Eh, Hvala lepa. Hvala lepa, da ste se držali časa za govor, gospa Keller. Yeah zadnja. Najlepša hvala, ne bom ponavljala tega, kar je bilo boš pač pravkar povedano glede sprostitve vizumskega režima, mislim, da so zadeve popolnoma jasne. To je že obstoječ zakonska ureditev in eh, sporezumi na tem področju pravzaprav z nekaterimi državami ne bi smeli obstajati oziroma, če se ne spoštujejo že podpisani sporazumi, bi jih bilo treba razvedljaviti. Torej, naj izpostavim še enkrat, da ko govorimo o migrantih, da ni nelegalnih ljudi. V številnih državah, torej v večini držav, pravzaprav ne gre za kazanski prestopek. Naj opozorim tudi, da ne govorimo samo o Turčiji, ampak da predvsem govorimo o sporozumu o ponovnem sprejet, sprejemu. Če se dotikamo še drugih tem, mislim, da je treba pomisliti v tem kontekstu tudi napredka na področju kurdov in drugih pravnih vprašanj. Ne smemo pozabiti na te pozitivne vidike in omenjati samo negativnih zgodb. In v tem kontekstu se, si postavimo vprašanje, če je v Turčiji res tako hudo, zakaj bi tja pošiljali državljane, ki so pravzaprav v Evropski uniji porosili za zaščito? Če je res tako, kot je dejala gospa Somar, da se številnih pravic ljudi sploh ne spošuje v Turčiji? Turčiji. V Turčiji je res v povoju še azilni sistem, to drži, ampak z novim eh, zakonom za migracijo so se zadeve nekoliko izboljšale. Tako kot prej pa ni vzpostavljen dejanski azilni sistem in eh, sistem podpore za tiste, ki prosijo za azil. Tako da mislim, da je to eden izmed glavnih argumentov, zaradi katerih ne bi smeli podpisati tega sporazuma o ponovnem sprejetu. Hvala. E... Eh, Gospod Somor, prosim, če res na kratko posamete to razpravo. Sedaj mislim, da to gotovo ne bo zadnja razprava o tem. Vem, da je to zelo kompleksna, polemična tema. Prosim, če ste čim krajši in potem moramo zaključiti. Ja, filmno, ki ste nas vjekih izrekli. Najlepša hvala, da res sem lahko zelo kratka. Kot poročevalka imam torej samo možnost, da se izrazim glede ozadja, glede razlogov zaradi katerih potrebujemo ta sporozum o ponovno sprejemu. V tem odboru prihaja do različnih mnen, vendar pa mislim, da je nedopustno to, kar je dejala predstavnika odbora za Turčijo. Mislim, da ste se zelo nesramno izrazili v svojem podajanju mnenja. Mislim, da sem lahko ponosno, da živim v demokraciji demokraciji in tudi dejstva kažejo na to, da je to, kar sem zapisala v temeljitvi, pravilno. Mislim, da ni dobro, da govorite tako, kakor ste se izrazili. Torej, glede tega sporozuma imamo samo dve možnosti, lahko rečemo ja ali pa ne. Mislim, da v tem kontekstu torej lahko govorimo samo o tem, da bi zadevo zavrnili ali pa preložili. Uh, In v tem kontekstu naj povdarim, da je sporazum vsebinsko dodelan. Tole ne bomo se več pogovarjali o vsebini, gre samo za naš podpis, torej za našo privolitev ali zavrnitev. Hvala. Hvala. Res mi je žal, da moramo končati na tej točki, ko seveda še ni soglasja, ampak tako pa če je še ena točka, nas čaka in sicer varstva posameznikov pri obdravi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij in tako dalje in tako dalje. Ne bom prebrala celotnega naslova. To je druga razprava o tej temi. Kot prvo, gospod Drucas, ste pročevalec, prosim, če pozamete trenutno stane pri tem in bomo poskušali čim bolje uporabiti ta čas, da si izmenjamo nekaj stališč. Seveda so tukaj člani, pa tudi komisija, svet. Eh, upam, da nam bo res uspelo to zaključiti v kakšnih desetih minutah. To bo res velik test. No, bom poskušal biti kar se da kratek, tako da ne bomo izgubili časa. Kot prvo bi se rad upravičil, zato ker sem želel preložiti to razpravo za danes, kot veste, imamo ponovadi pristop po svežnju, direktiva in uredba skupaj. No, ampak prosim za razumevanje, kajti praznovali smo velikonočno um, nedeljo oziroma ponedeljek um, v pravoslavnem sistemu, zato se pravčujem za to priložitev. Hvala lepa za to torej mislim, da so naši sestanki med poročevalci v senci dobro potekali. Sedaj smo se že pogovorili o večini te direktive. Sedaj še poteka dodatna srečanja med poročevalci v senci. Naš cilj in prednostna naloga je, da uskladimo direktivo z uredbo o varstvu podatkov. Zato smo morali koordinirati delo tudi s pročevalci v senci za uredbo, kajti nekateri rezultati so lahko prenešeni iz uredbe tudi v direktivo. No, mislim, da je koordinacija kar dobro potekala skupaj z eh, Janom Albrechtom in pa drugimi kolegi. Prav tako bi rače povedal to, da si sedaj prizadevamo za kompromisne predloge sprememb in vse skozi smo zelo poštevali tudi delo in na svete Evropskega obroščenca za varstvo podatkov in pa delovno skupino za člen 29. Tudi z njimi si delimo izkušnje in znanje. Jan Albrecht je že včeraj povedal naslednje. Res je tukaj pred nami ogromno dela, ne smemo podcenevati te obsežnosti dela praktično nemogoče je zaključiti delo do našega roka, ki smo si ga zastavili. Že do vsega začetka smo dejali, da je to zelo ambiciozen cilj. Želeli smo glasovanje v našem odboru do konca maja. Jan Albrecht je mislim, da že včeraj povedal, da to ne bo izvedljivo treba bo preložiti glasovanje po vsej vrednosti, ampak se bomo pa zelo potrudili za to, da bi pospešili svoje delo in da bi vse skupaj zaključili čim prej, tako da bi glasovali še do poletja, do odmora. Mislim, da to je potem izvedljivo. Do poletja mislim, da bomo se zaključili. Pa še nekaj, gospa predsedujoča, še par minutk. Naše najljubše vprašanje direktive o varstvu podatkov. Ta pristop svežnja, No, kot veste, vedno nadrugujem kolege z vsemi temi vprašanji, vedno, ko govorim. No, nažalost bom moral to storiti še enkrat več, kajti sedaj niso to več samo govorice, ampak um, več kot to, namreč da obstaja um, manjšina v svetu, ki lahko blokira ta napredek, želijo izključiti um, javne storitve iz uredbe in vključiti javne službe v direktivo gospod Nemec, no gotovo bo tudi danes še enkrat povedal isto, je že povedal, da to bo gotovo znižalo standarde za zaščito naših državljanov v okviru prejšnje direktive. To bo treba zelo resno obravnavati. Tudi parlament mora to proučiti. Tukaj bi rad obvestil kolege še o tem, eh, kaj smo se pohvalili med poročevalci v senci na srečanju, tudi odločili smo se o tem. Glejte, tukaj imamo veliko različnih EU instrumentov za področje kazenskega pravosodja in organov pregona. In vse to zahteva zelo močne skupne standarde EU za varstvo podatkov. Ti instrumenti so v različnih fazah trenutnega postopka v parlamentu. Naj vam eh, podam nekaj primerov. Imamo na primer um, sporozumov Evropejane. O tem smo že glasovali v odboru, prav tako pa imamo še, naprimer, svešen za boj proti pranju denarja, to smo v parlamentu ravno kar komaj da dobili. Potem imamo še sporozum eh, svežen o Europolu, tudi to bomo kmalo dobili v parlamentu. Stvari so interoperabilno povezane. Imamo ene instrumente in potem to direktivo, o kateri govorimo, direktivo o varstvu podatkov. poročevalci v senci in sam smo se dogovorili in potem sem poslal pismo predsedstvu Libeja in pa koordinatorjem, zato da bi proučili možnost tega, da bi vezali sprejetje določenih instrumentov, ki sem jih omenil, na napredek in pa tudi sprejetje te direktive. Politično gledano je to za nas pomembno, parlament mora podati pomembno ključno sporočilo vsem državam članicam in svetu nasplošno. In moram reči, moramo tudi ukrepiti pritisk na njih, koliko je to potrebno. Hvala lepa, predsedujoča. Hvala lepa. No, kdo bi rad besedo? Jan Albrecht bi rad nekaj dodal, je pročevalec. Še kdo? Bomo sedaj zapisali imena. Prosim kar, gospod Albert. Hvala lepa. Hvala lepa tudi kolegu Dimitriusu Drukasu za odlično delo. Sedaj poskušam pripraviti dokumente čim bolj usporedno, če bo skupaj pri uredbi in direktivi. To kaže, da je mogoče delati korak naprej po pristopu svežna. Mi smo za ta pristop. Naj tudi podarim, da tudi od drugih zakonodajnih institucij, torej so zakonodajalce, prečukujemo, da storijo enako. Prav tako se nam zdi, da je to res nujno, kajti tukaj so zelo tesne povezave med različnimi instrumenti. Želimo racionalizirati načela, definicije v objektu vseh, nima smisla, da bi imeli dve različne predelitvi, naprimer osebnih podatkov v enem in drugem doseju. To je mislim, da jasno. Prej smo govorili tudi o Europolu. Jasno je, da potrebujemo skupne standarde za izmenjavo informacij med organi pregona, kajti želimo spodbuditi Europol, da v novem mandatu še okrepi izmenjavo podatkov. Zato potrebujemo tudi nacionalne organe, ki si bodo med seboj zaupali. Potrebujemo neke skupne zavezujoče osnove. Na tem delamo. Pripričan sem, da bomo uspeli priti do rešitve različnih vprašanj. Sedaj smo že prišli do skupnega soglasja glede strukture. In mislim, da bo to mogoče sedaj to še izboljšati v naslednjih tednih, tako da bomo lahko zaključili ta dva doseja skupaj še pred poletjem. Hvala. Hvala lepa. Ja, to je res zelo obširno delo. Kornelja, prosim. Eh, Najlepša hvala. Najprej naj se zahvalim poročevalcu, gledali na to, da me včeraj ni bilo. Mm, upam, da lahko moja zahvalo predate tudi poročevalcu za uredbo. Tako da, na splošno rečeno, Mislim, da se sedaj zastavlja vprašanje, ali smo enakopravni v nevezavi na svet. Ali je svet torej pripravljen uh, govoriti z nami na enake podlagi. Če svet ni pripravljen igrati po pravilih, mora to tudi jasno dejati. Takšne izjave, kot smo jih slišali od gospoda Druce, so v nevezavi na javno področje, mislim, da so nespremljive. Pomembno je, da sveženo zaščiti podatkov obravnavamo na podlagi že dogovorjenih osnov, seveda upoštevajoč nekatere izboljšave, ki jih bomo izdelali v času izmenjave mnen v okviru parlamenta. Prišlo bo torej do, upam, da skupnega mnenja in v tem kontekstu lahko dosežemo napredek na področju zaščite podatkov. Pri direktivi je pomembno naslednje in tu se pridružujem prejšnjim govorcem. Direktiva mora biti skladna, kompatibilna. Prej smo govorili o Europolu in mislim, da so zadeve nekoliko absurdne. Treba je razmisliti tudi o tem, kako bo to vplivalo na Europol. Treba je upoštevati kontekst. Poleg tega je pomembno slišati vsa različna mnenja našega odbora in drugih pristojnih oseb ter drugih odborov, ker ti drugače mislim, da se bomo borili z mlinjenja vetra in to ni spremljivo. Hvala. No, Upam, da ne bo šlo samo za to. Sedaj pa še komisija in predsedstvo, gospod Nemec, s komisije tukaj. Hvala lepa. Um, se strinjamo s poročevalcem v svetu, delamo korak naprej tudi v parlamentu. Mislim, da bomo dosegli dobre rezultate. Sedaj smo predlagali svežen in tudi kot rečeno, želimo ta svežen med obima instrumentoma. Sedaj pa, kar se tiče javnega reda. No, mislim, da razprava o tem še ni končana. Prav tako prihaja do določenih nesporazumov. Moramo vedeti točno, o čem govorimo. Kajti 72. člen pogodbe, naprimer, predvideva to, da so ukrepe glede javnega reda in miru v pristojnosti držav članic, torej da to ni del pogodbe, ampak po druge strani pa smo se v parlamentu in svetu strinjali, da ne želimo sedaj imeti nižjih standardov, kot pa jih trenutno že imamo. Ne moremo izključevati kar celotnega javnega sektorja iz te uredbe. Če bi to storili, potem bi bil to velik korak nazaj, glede na pravni red skupnosti iz leta 95. Delegacije, ki so začele sedaj to razpravo o javnem redu, morajo natančno povedati, kaj sploh mislijo. Sam mislim, da mislijo na nekaj, kar je blizu 72. členu. Sam sicer še nisem eh, slišal, eh, videl za to manjšino, ki bi blokirala napredek. Ne vem, kako lahko kdo to reče takole pošteno in obenostraja, da ne bi tako predvsej zniževali napredka, ki je bil dosežen glede na direktivo iz leta 95. Sedaj bi potrebovali dodatna pojasnila glede tega, bomo še delali na tem. Bolj nasplošno rečeno je tudi jasno glede na pogodbo, da imamo dva instrumenta, zato ker imamo različna poglavja iz pogodbe, ki zadevajo različna področja. Zato želimo ohraniti sistematski pristop trenutne zakonodaje, to je um, ena okvirna direktiva za kazensko pravosode in pa povezane dejavnosti. Zato imamo direktivo. To je določena logika in ta logika potem ne velja, ko bi javni red premestili iz enega instrumenta v drugega. Tradicija, pravni red skupnosti, pa tudi sistematični pristop iz pogodbe, pa tudi različni javni interesi so vsi pomembni dejavniki. Vse to je proti takšnemu delovanju. Komisija bo temu nasprotovala. No, to sem želel jasno spostaviti, ker ti mislim, da ni ravno koristno, če ustvarimo tis, čež da obstane nek jasen trend, da gremo v to smer. O tem smo se že pogovarjali tudi strokovnjaki in mislim, da bomo našli rešitev, ki bo v skladu z trenutnim pravno redom skupnosti in bomo to še izboljšali. Sedaj že imamo tradicijo, ki poteka že več kot deset let na tem področju. Kar se pa tiče drugih institucij, komisija je vedno dejala, da bodo tudi druge institucije EU seveda podvržene tem pravilom glede vsebine, ampak kot ste povedali, tukaj so druge specifične pravne določbe. Se tolmači bodo morali kmalo oditi, zato res eh, prosim, če ste čim krajši, kajti potem bodo res morali oditi. Glede, vsebina tistega, kar bo na koncu sprejeto pri varstvu podatkov, mora veljati za institucije. Predlog, ki smo ga pripravili iz tehničnih razlogov, sedaj ni bil razširjen še na institucije, ampak vsebinsko gledano, lahko rečem, kot smo že povedali od začetka, um, da je to naš politični namen in bomo storili vse v svoji moči, da to dejansko tudi storimo. Uh, Gospod Gugant, predsedstvo, prosim, ja.